Wir nehmen unsere Beratungen wieder. Torej, prav prisrčno pozdravljeni na seji odbora za proračunski nadzor. Eh, pozdravljam vse kolege, predvsem tiste, ki so odvisni od eh, vlakov. Spet je stavka za 250 km sem rabila več kot 5 ur in da mi je uspelo priti sem, eh, se imam zahvaliti asistentu nekega kolega, ki me je zil sabo. Tisti, ki so prišli z letalom, so verjetno tu, ampak tisti, ki so se hoteli pripeljati z avtomobilom, eh, so imeli prav tako težave, ker so avtoceste deloma zaprte. Eh, prisrčno pozdravljamo podpredsednico komisije gospodo Georgijevo in gospoda Taverna, eh, internega revizorja in gospoda Krafa ki je prišel s podpredsednico. Seveda imamo več eh, dokumentov tu in prisrčno pozdravljam tudi člena Evropskega računskega sodišča gospoda Lazaruja. Pred seboj imate dnevni red, nihče ni eh, izrazil želje po spremembi, tako da lahko sprememo ta osnotek dnevnega reda. Ta seja se prenaša po spletu, eh, kar zadeva jezikovni režim in druge pomembne informacije so na voljo med vašim gradivom. E, in že smo pri tretji točki dnevnega reda. Podpredsednica nam je poslala nekaj pomembnih dokumentov in sicer nadaljne ukrepanje v zvezi z razrešnico, potem zbirno poročilo o dosežkih komisije. E, notranji revizor pa nam je poslal dokumente, ki se nanašajo na to notranjo revizijo. Eh, seveda pričakujemo tudi um, poročilo kolegija, razen tega imamo na voljo poročilo o zaščiti eh, proračuna EU do konca leta 2014. Gospa podpredsednica, takoj vam dajem besedo in vas prosim, da predstavite ti dokumente. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsedujoča, gospa predsednica, gospe in gospodje. Eh, gospod Lazaru, član Evropskega sodišča, gospe in gospodje. Eh, tu sem s kolegi, da predstavimo štiri poročila komisije, ki vsebujejo pomembne informacije o tem, kako želimo zagotoviti pravilno finančno upravljanje evropskega proračuna, tako kot ste tudi povedali v vodoma. In sicer eh, gre za štiri bloke. Najprej nadaljne ukrepanje, ki podaja pregled na tem, kako je komisija uh, uh, kako komisija v bistvu izvaja predloge v zvezi z razrešnico parlamenta iz leta 2013, potem zbirno poročilo o dosežkih komisije, ki smo jih sprejeli 2014, da bi zaščitili proračun, potem um, letno poročilo o dejavnostih za leto 2014 in s tem poročilom prevzema komisija uh, Odgovornost za upravljanje proračuna in končno letno poročilo organu odgovornemu za razrešnico o notranjih revizijah, torej gre za vse notranje revizije, ki so bile opravljene leta 2014. Jaz bom eh, zelo kratka, kajti veselim predvsem, se predvsem razprave z vami in poskusili bomo odgovoriti na to. Gospod Manfred Kraft in gospod Taver sta z mano in boste rada odgovarjala na tehnična vprašanja. Mm, želim uvodoma se osredotočiti na to, kako ta štiri poročila se skladajo s tem, kar smo si zadali kot cilj glede upravljanja proračuna. Torej, naša strategija temelji na dveh stabrih in sicer eh, za gre za to, da posvetimo večjo pozornost učinkovitosti in predvsem, da eh, ukrepamo usklajeno. Kar zadeva torej to skladnost, bomo še naprej eh, iskali poti, eh, kako um, um, preprečiti izgube. Vemo, da 80 odstotkov proračuna porabijo države članice in zato moramo predvsem si ogledati, kako sodelovati z državami članicami, da bodo vzeli resno svojo odgovornost. Veselime, da ste um, se odločili, da povabite tudi nekatere poslance iz nacionalnih parlamentov v okviru razrišnice. Eh, in na ta način želimo vključevati države članice, kajti moramo, se, eh, moramo eh, zagotoviti ozaveščanje na vseh ravnih, ki so vključeni v upravljanje proračuna. Um, srečali ste se tudi že z generalnimi direktorati, ki porabijo največ denarja in ki so vam tudi razložili, kako oni uh, poskušajo odpraviti pomankljivosti, e, bodi si v komisiji ali tudi v državah članicah. In seveda imamo tudi svoje revizorje, tudi notron, notranjo službo revizije in Evropsko računsko sodišče in seveda tudi revizijske službe v državah članicah. In moram povedati, da predvsem želimo okrepiti sodelovanje z nadzornimi organi v državami članicami, kajti želimo povečati ozaveščanje na tej ravni. Generalni direktori so podali tudi določene pridržke, kjer določene pomankljivosti Ehm, terjajo bolj koncentrirano pozornost. Ehm, seveda gre za transparentnost in treba je zagotoviti pravilno delovanje teh kontrolnih mehanizmov. Vse to piše v zbirnem poročilu in to, kar eh, boste lahko videli, da se je število pridržkov sicer povečalo, vendar znesek, ki je izpostavljen, ehm, tveganju pa je manjši, kot je bil in to je tudi dober znak. Vidimo tudi nekaj izboljšav v zbirnem poročilu določilu, naprimer eh, konsolidirano oceno ob koncu eh, za celotni proračun EU. To ste od nas zahtevali in to je, cela, to je približno 3, milijarde evrov. Kaj še lahko storimo za izboljšanje kontrolnega sistema? Torej v vseh štirih poročilih govorimo o mešanici različnih ukrepov in sicer Eh, gre um, za enotno verigo revizije. Um, treba je predvsem zagotoviti zanesljivost informacij, ki jih posredujejo države članice, potem um, koncept nacionalnih izjav še naprej. Eh, je še naprej v ospredju, tako da bodo države prevzile večjo odgovornost za zanesljivo izvrševanje proračuna. In nekaj, kar je računskemu sodišču vam in tudi nam eh, zelo pri srcu in sicer nadaljne poenostavitve. Z temi poenostavitvami smo že Eh, začeli za obdobje 2014 do 2020, ampak kljub temu moramo razmisliti o tem, kako to še izboljšati. Seveda bomo imeli tudi umestni pregled večletnega finančnega okvira, to nas čaka že zelo k malu in eh, tu bomo prav gotovo sprejeli določene zaključke in to bomo potem eh, spet uresničili v finančni uredbi. Um, No, Eh, poročilo o notranji reviziji je to je pra, spet zelo pomemben vir informacij in želim predvsem povdariti, eh, kakšne korist tega. Eh, gre predvsem za oceno vrzeli, tako da vidimo, ki so um, pomankljivosti pri um, izvrševanju novih programov. Um, te vrzeli so deloma povezane tudi z zakonodajnim programom in Eh, te um, vrzeli je treba eh, k malu odpraviti, kaj ti prevencija je vedno boljša kot kuratela. In um, tudi um, služba za revizijo je eh, ugotovila, da je zakonodaja zelo kompleksna in da ni tako na prvi pogled razumljiva in da to lahko vodi do problemov pri interpretaciji in s tem tudi do večje stopnje napak. Um, in generalni direktori so seveda odgovorni, ampak eh, obstajajo še določeni izzivi, eh, torej treba je vzpostaviti tudi večletni pristop eh, za zagotavljanje te zanesljivosti. In, torej, generalni direktorati morajo biti pripravljeni do vsega začetka pravilno izvajati ta proračun in te revizije so bile ehm, so se nadaljevali tudi leta 2015 in eh, gospod Franz Timmermans eh, bo eh, predvsem posvetil pozornost tem preventivnim revizijam. Ehm, ehm, in tudi eh, naša sposobnost popravkov se mora povečati. In ta korektivna sposobnost je um, podrobno obravnavana tudi v enem od teh poročil. Od 2009 do 2014 je eh, povprečna stopnja finančnih korektur eh, znašala 3,2 milijardi na leto, To je signifikativno, to je 2,4 odstotka povprečnih plačil na leto. In to pomeni, eh, da se te napake zmanjšujejo in da se tudi pravočasno, eh, da jih poskušamo odpraviti. Razen tega moramo povdariti, da se moramo zavedati tudi časovnih razlik med eh, izvajanjem, med identifikacijo napak in med eh, popravki v večletnih eh, programih. Vem, da bi eh, si želeli na tem področju eh, še bolj dejavno komisijo. Ampak eh, seveda se moramo vprašati, kakšne rezultate dosegamo s proračunom in to nas vodi k učinkovitosti. Mi smo um, rekli, da bo v teh petih letih delovanja komisije vse temeljilo na učinkovitosti, um, torej upravljanje, osebje um, skupaj z zunanimi strokovnjaki, um, um, torej poslanci in poslanke in tudi računsko sodišče, mi smo se o tem eh, seveda pogovarjali in ta, to osredotočanje na učinkovitost mora biti um, um, naravnano dolgoročno, tako da bomo dosegli rezultate, ki jih želimo doseči. To mora biti prioriteta za nas vse, za vas, za nas pa tudi za države članice, za računsko sodišče, za parlament in za svet. seveda moramo biti realistični. Seveda traja nekaj časa, da se spremeni tudi ta miselnost eh, in da se postavi v ospredje se postavijo v spredje eh, rezultati, ki temelijo na učinkovitosti. In eh, na vsak način pa moramo poskrbeti za to, da bo to nekaj celovitega. Eh, če um, uporabimo eh, določen denar za boj proti brezposelnosti v določenem mestu, si moramo seveda potruditi, da nam bo uspelo znižati brezposelnost povsod v uh, Evropi. Na vsak način moramo biti sistematični pri tej eh, učinkovitosti in tudi strateški. In razen tega se moramo odšiti od teh, eh, ki so že uspešni. Eh, torej od uspešnih primirov, predvsem pa tudi od neuspešnih. In te lekcije moramo vključiti v delo komisije. Eh, Razen tega pa moramo seveda ostati tudi potrpežljivi, kajti spremembe trajajo določen čas eh, in moramo ostati ustrajni in moramo imeti tudi kazalnike, ki bodo mirili ali gre razvoj v pravo smer. Več um, um, tem um, najdete tudi v ustreznem poročilu. Um, tudi v zbirnem poročilu, eh, kjer so um, vključene najpomembnejše informacije o teh letnih poročilih delovanja. Um, torej, na vsak način um, se moramo danes in tudi v prihodnje vprašati, kaj je učinkovitost. Torej, eh, odbor za proračunski nadzor in tudi mi smo v diskusijah že ugotovili, da obstajajo različne interpretacije, tudi kako se to miri. Zato se moramo pogovoriti o tem, tako da bomo razumeli isto. Ali to lahko mirimo in predvsem, kako to najbolje lahko mirimo? Seveda, to temelji na dokazih, ampak kako zbiramo te dokaze, koliko to stane in kako bomo zbirali te dokaze v različnih sektorjih. Um, torej, eh, komisarji uh, mreže za. Um, doseganje rezultatov, eh, ki temeljijo na uspešnosti proračuna, se bomo že kmalo srečali in Um, torej, vse to pa mora voditi predvsem do trajnostnih rezultatov in na to opozarjam tudi svoje kolege. Kmalo bomo imeli tudi že medinstitucionalno skupino o tej učinkovitosti. Žal je trajalo malo um, dalj časa, kot smo uh, pričakovali za vzpostavitev te skupine, ampak sedaj se to začenja. Hvala, gospa podpredsednica, za to predstavitev poročil. Sedaj pa dobi besedo gospa Dlaba Jova, eh, ki je poročevalka. Hvala, gospa predsednica. Eh, hvala, gospa podpredsednica. Začeli smo že z razpravami o razrešnici eh, za leto 2014. In seveda gre tudi za kontinuiteto in nadaljne ukrepanje v zvezi z razrešnico za proračunsko leto 2013. Torej, imeli smo nekaj zelo dobrih razprav in želim um, povdariti nekaj vidikov, um, za katere smo se dogovorili. Prvič, strinjam se z vami, eh, da. Um, moramo um, izbrati pristop, ki bo temeljil na rezultatih in na očinkovitosti za to razrešnico. Eh, torej vi ste eh, omenili tudi konferenco, pri kateri ste to eh, obravnavali. Moje prvo vprašanje je, ampak jaz imam več konkretnih vprašanj in po prvem krogu poročevalcev v senci bom šla bolj v podrobnosti. Mislim, da moramo najti skupno razumevanje in skupno interpretacijo. Uh, Eh, torej, tega, kaj je, učink, kaj je učinkovitost in kaj pomeni eh, jo rezultati, ki temeljijo na učinkovitosti. Torej, mi moramo najti skupno razumivanje tega. In ko sem prebrala vaše zbirno poročilo, moram povedati, da eh, je. Um, pristop do učinkovitosti pravzaprav zelo tradicionalen. Mi to učinkovitost, performance, eh, povezujemo s konkretnimi projekti, ki jih podpiramo eh, in ne učinkovitost inštitucij. In to je mogoče prva razlika. In mislim, da bo to skupno razumivanje bistvenega pomena. Pa polnoma se strinjam z vami, da morajo vse inštitucije najti to skupno razumivanje. Tudi to bes, to, ta beseda skupno, skupno razumivanje, um, o tem smo že večkrat razpravljali tudi z računskim sodiščem, ampak ugotavljamo, da parlament, komisija, računsko sodišče um, to razumejo drugače. Torej, to je moje prvo odprto vprašanje. Potem druga stvar, seveda vemo, da je razrešnica za 2014, eh, da se osredotoča na prvo leto novega programskega obdobja in tu gre seveda tudi za nekatere kvantitativne elemente, tako da naj bi predvsem um, um, um, tudi iz razrešnice 2013 se učili za novo. Kajti in tudi ta razrešnica v bistvu ni nekaj, kar bi bilo samo za eno leto. Zato tudi govorimo o nadaljnem ukrepanju in zato moramo to gledati eh, čez več let. Potem drug velik izziv je. Uh, uh, Torej, eh, in tu imam eno vprašanje. Ko berem zbirno poročilo in nadaljne ukrepanje eh, razrešnice 2014, eh, če se vam zdijo zanesljive informacije držav članic in zadostne, zakaj potem ta problem sploh obstaja? torej to bi si morali na vsak način skupaj ogledati. Potem še eno vprašanje, ki vam ga želim postaviti. Kakšna pa so vaša pričakovanja iz dela visoke skupine za poenostavitev? Vi sami ste govorili o poenostavitvi in vsi se strinjamo, da je to zelo pomembno. in da bi ocenili postopek poenostavitve čez leta, se sprašujem, kaj si pričakujete od nove skupine na visoki ravni za poenostavitve. In zadnje, vpra zadnje vprašanje, govorili ste o enotni verigi revizije. Um, in sprašujem se, ali je to že nekaj um, delujočega, kaj ti iz. Um, izkušenj držav članic vidimo, da obstajajo še velike razlike in vrzili. Kako torej izvesti to enostavno verigo revizije, o kateri ste govorili? Imam tudi še nekaj specifičnih vprašanj za direktorja Filipa Taverna o službi za notranje revizije, ampak to so zelo specifična vprašanja, zato eh, na začetku samo nekaj teh splošnih razmislekov, gospa podpredsednica. Hvala. Prveč vprašanje, kako um, doseči neko skupno razumevanje glede učinkovitosti performance. Um, Kratek odgovor je z interakcijami in dolg, dolg odgovor je um, izkušnje iz drugih inštitucij, ki so obrali, obrali to pot, kažejo, da gre za postopen in interaktiven proces, v katerem je treba preprečiti dve eh, splošni napaki. Prvič, da učinkovitost eh, enostavno enačimo z naborom kazal, kazalnikov. To je nevarno iz dveh razlogov. Prvič, kaj ti potem se osredotočimo na tisto, kar lahko mirimo, ampak to, kar lahko mirimo, mogoče ni najbolj pomembno. In zato se potem osredotočimo na kazalnike, ki jih je enostavno eh, lahko miriti. Eh, število kilometrov um, dobrih cest ali šolarjev v šolah in tako naprej. Ampak naprimer ne kakovost zaposlitve ali kakovost življenja in tako naprej. In potem druga zelo splošna napaka je, da hitimo vzpostaviti nek nabor eh, kazalnikov, namesto da bi interaktivno poskusili identificirati to, kar res zagotavlja napredek. Um, torej, v Svetovni banki smo eh, potrebovali deset let za uh, vzpostavitev kazalnikov za ugotavljanje uspešnosti in tudi tam ta nabor kazalnikov še ni optimalen, temveč ga še izboljšujejo, ampak seveda nekje moramo začeti. In zato smo mnenja, da moramo v komisiji delati horizontalno, tako da bomo imeli nek skupen pogled. In eh, začeti moramo z nekim zelo enostavnim okvirom eh, za programe ali projekte, ki jih financiramo, kaj želimo eh, rešiti s tem Eh, in kakšno metodo uporabljamo pri tem in kakšni so vergitni rezultati, ki jih želimo doseči in kako vemo, ali bomo te rezultate tudi dosegli. In potem ta okvir nekako nataknemo na te programe in potem vidimo do bolj projektne ravni, kjer se izboljšuje tudi kakovost, predvsem pri financiranju. In istočasno moramo seveda videti, kako bomo to agregirali v celobitost proračuna EU. Strinjam se z vami, da vidimo neko mešanico tradicionalnih pristopov in potem, kar zadeva učinkovitost inštitucij ali delajo inštitucije pravo stvar ali z denarjem dosegamo to, kar si želimo doseči. In uh, seveda si želimo od proračunskega odbora za proračunski nadzor, da nasiljo, da gremo v to smer, ampak kljub temu seveda potrebujemo tudi določen čas. Um, In seveda mora komisija pri tem sodelovati z državami članicami. Nekatere države članice so pred drugimi. In v nekateri sektori so bolj usmerjeni v uspešnost, učinkovitost kot drugi, ampak če o, um, ostajamo pri tem pristopu in razen tega bomo imeli vsakoletno konferenco o e, tem, tej temi, torej o teh kazi, kazalnikih, e, to pot smo torej ubrali in mislim, da bomo videli, da bo prišlo do občutnih napredkov za mnoge v komisiji eh, so izkušnje iz preteklosti še zelo močne, torej ko je komisija eh, na drugačen način eh, izdajala denar, ko je naprimer nek generalni direktor, če je ocenjeval svoje napake, bo rekel, ali je dodeljen denar bil izdan ali ne. E, ni se pa spraševal, kakšen je bil rezultat tega investiranega denarja. Ampak sedaj, pri novem programskem obdobju, se moramo zavedati, da moramo zagotoviti kontinuiteto razrešnic 2013-2014 in seveda tudi naprej v prihodnost. E, pravzaprav nimamo druge izbire kot e, to, kot smo izbrali kaj ti eh, z začetkom novega programskega obdobja moramo seveda se učiti tudi iz preteklosti in razen tega so nekatere neposredne povezave med tem, kar eh, se je dogajalo doslej in kar je predvideno z novimi sredstvi. In več. Uh, uh, večja pozornost eh, som, eh, je sedaj torej ta učinkovitost, uspešnost, eh, tudi makroekonomska eh, pogojnost, potem eh, torej ali eh, na kakšen način eh, prispevajo naši, eh, naše podpore k tej makroekonomski stabilnosti in to eh, povezanost bomo videli seveda v razrešnicah 2013 in 2014, potem kar zadeve informacije, ali so zanesljive in zadostne. Um, ampak dobro, ni jih vedno dovolj na razpolago. Torej, v glavnem imamo zanesljive informacije, to smo tudi preverili in to, eh, kar lahko ocenimo, je korektno, po drugi strani pa še nimamo uh, dovolj sistematičnih informacij za oceno te uspešnosti, učinkovitosti in to moramo doseči skupaj z državami članicami. Če spremeniš eh, način ocenjevanja dejavnosti in če vključiš eh, več ciljev glede uspešnosti, potem sistemi podatkov še niso na voljo, da bi eh, ocenjevali to, kar želiš doš, doš, želiš doseči, kar zadeva visoko skupino, skupino na visoki ravni za poenostavitev, naš cilj je zelo jasen in sicer si želimo pri vseh eh, zahtevah ogledati postopke, ki tečejo in jih klasificirati v tri kategorije. Prvič tiste, ki jih eh, potrebujemo za izvajanje projektov in za zaščito finančnih interesov Unije, potem drugič eh, določeni eh, kazalniki, ki lahko prispevajo k izboljšavam, ki pa niso nujne in tretjič redundantne stvari, ki jih ne potrebujemo za zaščito finančnih interesov Evropske unije. Za drugo kategorijo, torej moramo oceniti, kaj potrebujemo in kaj ne, eh, visoka skupina na visoki ravni bo morala tu pač eh, dokazati določeno modrost. Torej, na vsak način potrebujemo, moramo ugotoviti, kaj res potrebujemo, tako da ne bomo imeli eh, Eh, neke, da ne bomo imeli preveč vsega in to ne bo uglašeno. Torej, seveda se pogosto tudi dogaja, da če želiš nekje nekaj eh, črtati, potem pač ta, ki, eh, ki ga to prizadeva, se ne bo s tem strinjal, ampak moramo oceniti, ali nekaj res potrebujemo ali ne. Najlepša hvala. Martina, boš ti nadaljevala? No, hvala, gospa eh, podpredsednica, za ti odgovore. Eh, želim eh, neposredno se um, povedati nekaj o poročilu o notranji reviziji, kajti tu imam nekaj specifičnih vprašanj. Videla sem, hvala za ta um, povzetek poročila, uh, 2014 sem videla, da je služba za notreno revizijo eh, eh izdala 170 novih priporočil, 50 eh, eh, so bile ocenjene kot zelo eh, nujne, 77 kot nujne, ampak uprava vseh teh ni eh, prevzela. Uh, um, oziroma samo deloma so prevzeli te predloge in služba nam torej uh, razloži, v čem so bili problemi, zakaj vsi, vsa priporočila niso bila preuzeta. Potem ena, tri um, poročila se nanaša na revizijo uh, administrativnih postopkov glede evropskega semestra. Ali je služba izvedla eh, revizijo administrativnega postopka vodilnih pobud strategije 2020 in če ne, zakaj ne? Eh, kdaj je bil sprejet ustrezen sklep. Imam nekaj eh, vprašanj v zvezi z novimi določbami glede strukturnih skladov. Jaz je eh, ugotovil štiri pomembne zadeve, ki so pomembne za DGI regijo in tudi za zaposlovanje. In sicer gre za kontrolni sistem, za, operat, za pogajanje operativnih programov, osredotočenosti na rezultate in predvsem tudi o sistemih IT eh, za podporo programov 2014 do 2020. Torej, eh, v kolikšni miri so bili sprejeti revizijski postopki v zvezi s tem. In še zadnja stvar, sprašujem. Eh, predvsem tudi, kako so bile izračunene napake za leto 2013, kaj ti službe pravijo, da nacionalni revizijski organi um, so zelo različni, kar zadeva zanesljivost o um, sporočenih eh, stopnjah napak. Um, Potem tudi, kar zadeva izdarjavo sredstev, podatki iz držav članic niso vedno zanimivi. Eh, torej, eh, revizijski organi eh, izvajajo samo delne kontrole in tudi računsko sodišče 2014 je opozorilo na to. Torej, um, sicer je pri um, Digi Regio prišlo do določenih izboljšav, ampak kljub temu um, se bojimo, da um, bo računsko sodišče prišlo do drugačnih rezultatov. E, zakaj je Digi Rigio, Rigio um, manj aktivn kot um, generalni direktorat za kmetijstvo, ampak ta generalni dem, uh, direktorat za regionalni razvoj uh, je očitno manj aktivn. Um, um, predvsem ne popravljajo napak, ki jih sporočajo države članice. In zato me zanima seveda tudi vprašanje računskega sodišča o tem. V četrtek smo se pogovarjali o okvirnem programu 7 o raziskavah, govorili smo o usklajevanju med vsemi generalnimi direktorati. To je zelo kompleksno pri tem programu, zato sprašujem, ali eh, skupni raziskovalni center eh, že eh, deluje za sedmi raziskovalni program in pri izvajanju tega programa do leta 2020. In generalni direktor nam je to potrdil, ali Eh, lahko pričakujemo izboljšave, kar zadeva stopnjo napak pred letom 2020. In še zadnje zelo pomembno vprašanje je eh, revizija o izjavah o zanesljivosti strani vodi delegaciji EU, kajti v poročilu vidimo, da so revizijske službe pogrišale jasna navodila, kdaj naj bi pridržek eh, um, um, bil izražen strani vodje, dele, vodje delegacij. Torej, ali so ta navodila um, skladna, e, kaj, kaj menite o tem? Torej, to so najpomembnejše vprašanja. Hvala. My, my understanding is that it would be best to ask. Kolikor jaz razumem, bi bilo najbolje, eh, da bi generalni direktor za notranjo revizijo odgovoril na vprašanje in eh, Manfred Kraft bo eh, tudi spregovoril v imenu komisije. Hvala lepa, gospa podpredsednica, gospa predsedojoča, gospa predsednica, gospa poročevalka. Zapisal sem si vaše vprašanja, ki zajemajo praktično celotno poročilo, ki ste ga predložili torej skrbi me, da če se bom eh, poglobil v podrobnosti, bomo zato potrebovali več ur, kajti eh, zastavili ste me tako rekoč eh, vprašanja v zvezi z celotnim letom 2014, torej osredotočil se bom na najpomembnejša vprašanja. Če pa želite bolj podrobne odgovore, sem vam seveda na voljo. Vaše prvo vprašanje. No, še prej ena pripomba. Kajti vsako leto znova se s tem uh, ukvarjamo, mogoče zakonodaja ni dovolj jasna. Poročilo, ki vam je bilo predloženo, je poročilo Evropske komisije glede notranje revizije za leto 2014. Torej, to ni poročilo notranjega nadzornika, to je, oziroma notranjega revizorja, to je poročilo Evropske komisije in to mora biti najprej jasno. To pomeni tudi, da Notranji revizor poroča kolegiju in del teh informacij je javen, del teh informacij pa ni javen. Je pa dostopen eh, tudi ta del odboru za proračunski nadzor v skladu z eh, ustreznim eh, členom pogodbe, ampak zato velja seveda načelo tajnosti. Sedaj pa vaše vprašanje. 127 poročil, 77 eh, zelo pomembnih, eh, dve zelo pomembni priporočili nista bili uresničeni. Eh, vse te podrobnosti najdete na šesti strani delovnega dokumenta, ki spremlja poročilo. Celo stran, celo stran obrazložitev imate tam in ne želim ponavljati vseh teh obrazložitev, kajti to se mi ne zdi koristno. Dve zelo pomembni priporočili sta bili zavrnjeni z strani GDDFKO. Prvo priporočilo se nanaša na eh, dosego ciljev pri posameznih eh, projektih eh, in pa na kriterije odličnosti, In Devko je eh, zavrnil to priporočilo zaradi eh, upravljanja eh, proračuna. Menil je, da gre tukaj za posredno upravljanje. Drugo priporočilo pa se nanaša na vprašanje, ki ste ga že zastavili. Gre za building process v delegacijah Evropske unije in Devko je tudi to zavrnil in sicer iz istega razloga gre za metodologijo. V obeh primerih tveganja eh, v povezavi z eh, temi projekti popolnoma prevzema generalni direktor Defka. Menim, da ti dve eh, priporočili nista ključnega pomena. Zelo malo je ključnih priporočil. Eno priporočilo sem podal leta 2013, za leto 2014 ni bilo nobenega, za leto 2015 eh, pa smo podali eno takšno priporočilo. Ta priporočila je potrebno takoj obravnavati, kajti tukaj gre za neposredno grožnjo eh, komisiji iz finančnega vidika ali pa katerekoli drugega vidika, torej gre za nujno zadevo. Eh, pri teh priporočilih pa gre zgolj za ogrozitev enega priporočila postopka, eh, ne pa za uh, ogrozitev celotnega generalnega direktorata. Torej, tukaj gre za priporočilo, ki nima uh, tako uh, hudih posledic, da bi ga bilo potrebno takoj obravnavati gre bolj za izbiro metodologije za strani eh, GD Defko. Vseeno tveganje seveda še naprej obstaja in revizije, ki bodo sledile v letu 2015, bodo še naprej analizirale ta vidik. Kar pa zadeva 127 priporočil, Eh, naj poudarim, eh, da samo dve priporočili nista bili izvedene od teh 127 priporočil. To je seveda izjemno nizka številka. Eh, direktor poudarja, da je za izvedbo teh priporočil potrebnega ogromno dela, zato navdušanje nad izvajanjem priporočil ni ravno veliko, kar pa zadeva Evropski semester. Evropska komisija revidira le administrativni postopek izvajanja evropskega semestra. Ne gre pa za revizijo vsebine. Tukaj gre za namerno izbiro. Kajti za oceno vsebine bi potrebovali kriterije oziroma kazalnike in teh kazalnikov nimamo. To pomeni, da se moramo dogovoriti o kazalnikih skupaj z vsemi, ki so predmet revizije in to bi zahtevalo kar precej časa. Zato pri postopku evropskega semestra ocenjujemo le administrativni vidik in rečemo lahko, da je bil evropski semester iz tega vidika zelo dobro organiziran in koordiniran. Takoj so bila izvedena priporočila, ki smo jih podali eh, v okviru revizije. Tretje vprašanje se je nanašalo na strukturne sklade in eh, na skupna vprašanja in vprašali ste, v kolikšni meri so bila upoštevana priporočila, strateška priporočila. Odgovor je, da tega še ne vem. Kaj ti? Te? ko podamo priporočila, se šele začne zanimivo delo. Revizija je šele priprava na to zanimivo delo. Eh, po podaji priporočil se prične z izvajanjem akcijskega načrta. In to je res zanimiv del. Ampak eh, GD regijo in GD za zaposlovanje morata pripraviti ta akcijski načrt in potem sledi uh, revizija eh, tega načrta in to se bo zgodilo šele v začetku leta 2016. Revizije, ki se mi zdijo najpomembnejše eh, v celotnem programskem letu 2014, so revizije, o katerih je govorila eh, tudi podpredsednica Evropske komisije. In eh, za vse te revizije bo potrebno pripraviti akcijski načrt in eh, v drugem trimestru leta 2016 bomo potem ocenjevali te akcijske načrte, nažalost sicer po vaši razrešnici. Vse to je seveda odvisno od eh, izvedbenega načrta generalnih direkcij, torej ne morem odgovoriti na to vprašanje v tem trenutku. Potem ste zastavili vprašanje glede različnih ocen eh, sodišča in pa Evropske komisije eh, in sicer v strukturnem skladu. Lahko potrdim, ne vem, ali je šlo za trditev z vaše strani ali pa za vprašanje. Eh, ali je GD Regio eh, manj aktivna direkcija kot eh, GD Agri? Mislim, da morate dobro razumeti, kakšna je vloga notranje revizije Evropske komisije v odnosu do revizije računskega sodišča. Potrebno je upoštevati stopnjo napak eh, v reviziji računskega sodišča in pa notranjo revizijo Evropske komisije. Ne želim nadolgo in široko govoriti o tem, ampak velika razlika obstaja med večletnostjo eh, dejavnosti, ki potekajo. Predvsem gre tukaj za eh, korekcijske koeficijente. Namreč do popravka eh, v posameznem letu pride leta zatem. In uh, To seveda vpliva tudi na notranje revizijo Evropske komisije. Če želimo ugotoviti stopnjo napak za določeno leto, bi morali počakati več let in zato je velika razlika med eh, nadzorom, notranjim nadzorom Evropske komisije in pa med eh, revizijo računskega sodišča, predvsem kar zadeva stopnjo napak in zaradi tega je lahko naša ocena precej drugačna. Eh, kajti revizija računskega sodišča je nekak, neke vrste fotografija dejavnosti v tistem računskem letu. Da bi vedeli, ali je GD Agri bolj aktivna direkcija od GD eh, Regio, Um, zato bi potreboval več informacij. O tem ne morem spregovoriti v tem trenutku. Ne morem dejansko primerjati dveh uh, generalnih direkcij, kajti delujeta deloma zelo, na zelo podoben način in deloma na zelo različen način. Kajti eh, razvoj podeželja je strukturni sklad, eh, ki je zelo podoben regionalnemu skladu eh, in pa Evropskemu socialnemu skladu, ampak vse druge dejavnosti, eh, ki so ravno tako zelo pomembne, eh, gre za prvi stebr kmetijske politike, te politike pa delujejo v skladu z povsem drugačnim mehanizmom. Gre bolj za vprašanje eh, možnosti posega eh, na trg GD Agri in tukaj so določila eh, za GD Agri veliko bolj natančna in zakonodajna okvira sta v primerih obeh direkcij različna. Obstaja predsejšno tveganje v zakonodajnem postopku zaradi določenih določil. Mislim, da bi lahko uh, to razpravo nadaljevali, ampak postala bi izjemno zapletena in tehnična. Eh, mislim, da sem izpostavil temeljne elemente, eh, kar zadeva odnos med GD Regijo in GD Agri. Obe direkciji dobro sodelujeta z notranjimi revizorji, Eh, pogovarjal sem se z obema generalnima direktorjema in mislim, da ne morem iti dlje pri eh, primerjavi metod obeh eh, generalnih direkcij. Potem ste mi zastavili vprašanje v zvezi z skupnim podpornim sistemom za raziskave. Ali to deluje? Common Research Center. O tem ne morem spregovoriti kaj ti revizija šele poteka. Opravili smo uh, prvi del revizije, uh, sledil pa bo drugi del eh, revizije, ker bomo primerjali direkcije, ampak uh, Common Support Center je odgovoren le za H2020. Potem pa ste me spremeševali tudi o vodjih eh, delegacij. Ali e, smernice oziroma postavke GDDF-ko zadostujejo? E, izvedli smo revizijo, podali smo priporočilo in oceniti bomo morali izvedbo akcijskega načrta. Vsa vaša vprašanja so povsem upravičena, ampak zastavljena so bila nekoliko prehitra. akcijski načrt predvideva izvajanje v letu 2015 ali pa celo v začetku leta 2016. Torej bo težko oceniti delovanje obeh služb, dokler eh, direkcije, generalna direkcija ne bo izvedla akcijskega načrta. Sicer pa vam lahko odgovorim na vsa bolj podrobna vprašanja um, kasneje, kaj ti sicer mislim, da bi za to porabili preveč časa. Hvala lepa. Najlepša hvala. Jaz sem uh, naslednja na uh, seznamu govorcev kot eh, večletna poročevalka. Uh, se še prav posebej zanimam za razrešnico uh, in uh, mislim, da gre tukaj uh, že na, za neke vrste satiro. Uh, ugotavljamo, da obstajajo težave, namreč na vzkrižje interesov eh, in sicer eh, na ravni menedžmenta v eh, državah članicah, potem pa Evropska komisija v svojem poročilu ugotavlja, da tega na vzkrižja interesov pravzaprav sploh ne more biti. Uh, ja, lepo in prav, ampak če to na skriže vseeno obstaja, kaj bomo potem storili? To vprašanje ostaja uh, odprto in to močno obžalujem. Uh, zelo obžalujem, da Evropska komisija ne želi videti dejanske situacije. Ne obravnava težav, dejanskih težav, ki obstajajo v državah članicah, ampak to je edini način, da napredujemo. Uh, vse skupaj eh, nima nobenega smisla, eh, če eh, ne bomo eh, uredili to nas skrižje interesov. Torej tukaj eh, gre za ustrezen odstavek v eh, poročilo Evropske komisije. Poročevalka ima povsem prav in to vidimo že v skupnem poročilu za leto 2014. GD regi je 56 eh, odstotkov napak eh, označil eh, za upravičene. Medtem, ko, e, ko je bil pri GD Agri ta odstotek veliko nižji. Generalna eh, direkcija regijo je sprejela 88,1 odstotka eh, napak, eh, potem je ta odstotek še eh, zvišala. Popravko je bilo ravno toliko kot pri GD eh, regijo ampak eh, najbolj zaskrbljujoč eh, je um, razvoj podeželja z 1,5 na 5,09. Eh, tukaj je veliko neskladnosti na ravni držav članic. Nekateri verjamejo številkam in drugi številkam ne verjamejo. Torej, nekaj ni v redu. Zakaj sploh imamo popravke? Zato, ker so številke napačne ampak v delovnem dokumentu Evropske komisije v zvezi z razrešnico pa lahko vidimo uh, filozofsko razlago tega, kaj so pravzaprav napake. 35. Eh, točka, o tem govorim, eh, to se mi zdi satira. To ni narobe ali napačno, ampak po drugi strani obstaja možnost, da lahko napake popravimo. Torej, o čem sedaj govorimo? Gre za predelavo rezultatov revizije. To se mi zdi resna zadeva. In da države članice glede tega nič ne storijo, to se mi zdi zaskrbljujoče. Kaj ti? Na vsem tem pravzaprav temeli celoten sistem. Potem pa delovni dokument notranjega revizorja. Tam je zapisano, da glede na te revizije, o katerih smo govorili, da je šlo v obdobju 2014 do 2020 za zamujeno priložnost v novem sistemu in eh, da se bo eh, to, ta situacija še zaustrila, ker ima Evropska komisija še manj možnosti posega v situacijo. Torej, kaj bomo storili? storili eh, na odličnost, eh, na rezultate, lahko kar pozabimo, če Evropska komisija nima možnosti posega. Lahko imamo lepa poročila, lahko imamo lepe slike, eh, lahko se gremo celo poezijo, ampak vse skupaj nima nobenega smisla. Kaj ti to ne bo imelo prav nobene vrednosti. To veste vi, to vedo državljani, lahko pa se pretvarjamo, da verjamemo v to, kar beremo, ampak v to pravzaprav nihče ne verjame. Jaz ne verjamem, vi ne verjamete in tudi naši državljani ne verjamejo. Mislim, da bolj zaskrbljujoča situacija ne bi mogla biti. Potem pa še tema OLAF. Hvala lepa za vaše pripombe. Ampak v točki 4.4 eh, lahko vidimo, da eh, pravzaprav eh, resnična situacija. Eh, ne odgovarja več eh, poročilo Evropske komisije. Eh, recimo eh, stroški, potni stroški celotnega kolegija. Rada bi videla te stroške za pet let nazaj. Mislim, da to bi zagotovilo zelo dobro preglednost in jaz bi bila takoj za to, ampak če želite to storiti, mora to potem veljati za vse. Vse skupaj zdaj škodi že vsem uh, udeleženim v tem postopku in tako se situacija ne more nadaljevati. Najlepša hvala torej za vaše odgovore. To, uh, the... no, razdelili, uh, razdelila si bova odgovore, jaz bom odgovorila na del uh, vprašanj in Manfred Kraft na drugi del vprašanj. Najprej na vzkrižje interesov vsi ugotavljamo, da to spada v odgovornost držav članic. Države članice morajo zagotoviti, da ne prihaja do navskrižja interesov pri izvajanju projektov, eh, ki se financirajo z evropskimi sredstvi. radi eh, bi eh, več sodelovanja za strani eh, držav članic, želimo tudi nacionalne izjave o zanesljivosti. Tukaj smo zaenkrat dosegli zelo malo napredka, vendar pa to še ne pomeni, da bi se morali temu enostavno odreči. Gre za odgovornost pri uporabi sredstev evropskega proračuna in države članice bodo morale najti način za Eh, izkaz večje zanesljivosti na največji ravni, na najvišji ravni. Na najvišji ravni eh, je potrebno zagotoviti odgovornost in zanesljivost. Sedaj pa bom, oziroma kasneje bo o tem več povedal Manfred. Sedaj pa k drugi točki, ki se je nanašala na Olaf. Nažalost, se je pojavil manjši, manjši proračunski eh, problem eh, in kasneje je prišlo do popravka tega problema. Eh, ampak nažalost se je ta zadeva preveč razplamtela. O tem sem se pogovarjala z generalnim direktorjem Olafa in z namenom zagotovitve popolne preglednosti. Moram povedati, da se mi zdi, da Olaf ni ustrezno predstavil te zadeve, tega problema. In uh, potem je prišlo do proračunskega popravka in nadzorni odbor je imel dve možnosti. Ali da zniža svoje izdatke ali pa da uh, prosi za dodatna proračunska sredstva nadzorni odbor, odbor se je odločil za prvo možnost. Torej odložali, odločili so se, da bodo znižali eh, izdatke in to so storili potem, ko so prejeli opozorilo z strani Olafa. In zatem eh, je bila zadeva rešena. Vendar pa glede na trenutno upravljanje prvnega odbora eh, lahko ugotovimo, da eh, to upravljanje ni najbolje zastavljeno in zato sem se odločila, da eh, bom skušala v prihodnosti preprečiti to vrstne pretirane odzive eh, na manjše probleme in eh, Danes v tem odboru lahko povem le, da smo eh, pričeli izvajati pregled, da smo sprejeli ustrezne korake v tej eh, smeri in eh, upam, da bom lahko čez nekaj dni poročala o tem. Uh, kakšna uh, natančno je vloga nadzornika za odobritev. Veste, da uh, tega ne moremo storiti čez noč, ampak o tem sem se pogovarjala z predsednikom nadzornega odbora, ki me podpira in sprejeli bomo vse uh, potrebne korake. Poleg tega pa je eh, predsednik nadzornega odbora eh, želel tudi revizijo eh, proračuna nadzornega odbora, tako da bi kar najbolj učinkovito zasnovali upravljanje tega razmeroma majhnega proračuna. Preden predam besedo gospodu Kraftu, pa bi rada podala še splošno pripombo. smo v zelo težavnem trenutku, v zelo težavnem eh, trenutku za celotno eh, Evropo. V tem trenutku eh, smo vsi na preizkušnji. Ali lahko pridobimo zaupanje naših državljanov v dodano vrednost Evropske unije? Gospa predsednica, Razumem, da želite, eh, da do sprememb pride hitro in da so te spremembe eh, bolj natančne. Lahko vam zagotovim, eh, da se s kolegi povsem zavedamo odgovornosti, ki jo imamo pri vzpostavljanju verodostojnosti Evrope z odgovorno uporabo sredstev naših davkoplačevalcev. In vsak Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, ehm, je odločitev, ki jo sprejmemo z tem namenom. Hvala lepa, Manfred. Hvala lepa, eh, gospa podpredsednica, da ste mi dali besedo. Eh, rad bi odgovoril na vprašanje, eh, ki ste ga zastavili vi, gospa predsednica, in sicer gre za stopnjo napak. Eh, torej, kaj eh, lahko storimo? Eh, naj se najprej posvetim preostali stopnji napak. To je stopnja napak. Potem, ko pride do trenutka resnice, ko se zaključi večletno obdobje, to je trenutek, ko potegnemo črto in ko odločamo o prihodnosti. Gre za oceno zneska, tveganega zneska in podpredsednica Georgijeva je govorila o tem 3,6 milijarde in eh, med 3,6 in milijarde in 5 milijard evrov eh, je ta znesek. Podpredsednica Georgijeva je eh, govorila o zaščiti proračuna Evropske unije in bes beseda je tekla tako o preventivnih, kakor tudi o korektivnih uh, instrumentih. In prvič je uh, poročilo Evropske komisije eh, obravnavalo tudi uh, možne uh, spremembe v prihodnosti, do katerih bi še lahko prišlo. Gre za popravek evropskega proračuna, Izvedli smo zelo uh, podrobno analizo, takšno analizo je izvedla tudi računsko sodišče, glede zneskov, ki bi uh, lahko bili na voljo v prihodnosti. Torej, obravnavali smo ex ante popravke, torej popravke, ki so bili izvedeni pred revizijo računskega sodišča. Zakaj? Zaradi tega, ker drugače bi prišlo do dvojne revizije. Gre za popravke, ki že skušajo zagotoviti, Eh, da eh, so eh, zneski, ki spadajo v stopne napak, izuzeti pred revizijo računskega sedišča, sicer bi bili obravnavani dvakrat. Po tej prilagoditvi smo ocenili, da bo stopnja popravka v prihodnosti znašla, oziroma da bo znesek popravka v prihodnosti znašal 2,7 milijarde. Tukaj gre torej za ex post popravke. Uh, to, tukaj gre za, obro, za delovanje korektivnega sistema. Sedaj pa eh, še k eh, preostali. je eh, težko posredovati eh, te podatke, ker ti podatki niso ravno enostavno razpoložljivi. In sedaj prehajam k koncu. Zanima me in ne vem, če imate te informacije, ampak rada bi vedela, kaj se je zgodovilo eh, z razrešnico um, iz junija 2015, sledila je sodba in zanima me, ali bi mi lahko povedali več podrobnosti o tem. Hvala lepa. Hvala. In hvala za ta vprašanja in komentarje. No, ponovno si bova to razdelila z gospodom Kraftom. Najprej glede poročila o členu 318. To je bilo sprejeto junija letos, ampak predstavljeno bo v tem odboru januarja. Generalni sekretar komisije bo to predstavil, ko bo imel obravnavo razrešnici. Tako da to prihaja, to bo del tega procesa razrešnice. Potem drugo. Glede tega vprašanja o sofinanciranju. Koliko je na voljo, če se ni, ali naj bi s tem spodkopali izvajanje projektov in programov, Bili smo predvsej fleksibilni v državah, kjer se izvajajo programi, da bi jih bolj aktivno podpirali, zato da bi lahko imeli prednosti in sredstva iz proračuna kljub težavam. Kot veste, so imeli najhujše težave v Grčiji in tam smo financiranje komisije dvignili na 100 odstotkov, skladno s prioritetami. To je sicer začasna uredba, minimo, da potrebujemo sofinanciranje zato da bi izvedli naše obveznosti. Prav tako moramo sprejeti tudi dejstvo, da ko je bilo to opredeljeno kot nekaj problematičnega in potem pozneje, ko je komisija to izvajala, smo imeli v mestu tudi nekaj težav. Manfred bo mogoče kaj dodal glede tega mestnega časa. Glede dostopanja do dokumentacije, kot veste, smo vedno želeli delati zelo odprto in pregledno s poslanci v parlamentu. Pročili bomo, kako lahko damo na voljo še več dokumentacije. Takoj, ko bomo lahko, se bomo vrnili na to. Takoj, ko se bomo organizirali s kolegi v primernem formatu. Sedaj pa Manfred, ki bo odgovoril na preostala vprašanja. In če smem, gospa predsednica, bi opozorila še na nekaj vprašanja. Ob pol petih bomo začeli razpravo o proračunskem trialogu. In oditi bo morala. Ja, potem bom najprej dala besedo to. Ja, to sem želela reči, če kdo želi zastaviti kakšno vprašanje meni, mogoče počakamo na odgovor Manfreda. Ja, prosim, tu, kolega. Okay, eh, Hvala, predsednica. Gospa komisarka, dve vprašanje imam za vas. Pred nekaj meseci ste bili z nami, pogovarjali ste se o tobačnem sporazumu z nami. Kaj storiti s tem prihodnjem letu? Napovedali ste tudi poročilo o cenevanju. To naj bi bilo objavljeno pred poletnimi počitnicami, ampak mogoče se motim, ne vem, ampak kolikor vem, tega poročila še ni ali pa ga še niste objavili. Mogoče bi lahko v okviru razrešnice predstavili vašo časovnico. Potem imamo tu v Evropskem parlamentu tudi poročilo, ki zadeva ta tobačni sporozum. Mogoče imate kakšne informacije o tem. Sedaj pa bi se vrnil na to, kar je gospa Gresle povedala o nadzornem odboru Olafa in o tem konfliktu, ki smo ga imeli v politiko. Videli smo, da je prišlo do bega informacij o Olafu. Rekli ste, da obžalujete to, kar se je zgodilo. Ja, to je sicer odlična gospa komisarka. Pogovarjali ste se z generalnim direktorjem Olafa, potem tudi s predsednikom nadzornega odbora. V redu, odlično. Pravite, da boste sprejeli ukrepe, s katerimi naj bi nekako spremenili format dela, da naj bi nadzorni odbor delal izven OLAF-a, bolj neodvisno, pa ne gre le za proračunski nadzor v OLAF-u, gre tudi za nadzor osebja. Tisti, ki so zaposleni v OLAF-u, tudi ti morajo biti zajeti s tem, ampak to ni vse. Videli smo dogodke, ki so se odvili, prišlo je do bega informacij, mogoče je bil pleten celo generalni direktor OLAF-a in Sedaj je ogrožena neodvisnost teh članov nadzornega odbora. To so te osebe, ki imajo mednarodne, nacionalne izkušnje, tam delajo toliko let in sedaj morajo v tisku, v politiku odkriti takšne navedbe. V Belgiji na lokalni, nacionalni ravni tudi njihov sloves je ogrožen sedaj. Lani smo videli, kaj se je dogajalo s predsednikom tega nadzornega odbora. Deset mesecev je bil predsednik ta človek. Bruslj ni bil več na voljo in ni mogel prevzeti vseh svojih nalog. Preden se je to zgodilo Olafu, se je odločil, da zadnjih treh mesecev ne bo prijavil, kar ni želel da bi presegli proračun 200 tisočih evrov. Gospa komisarka, to, kar se je zgodilo prejšnji teden, je bilo organizirano. Že od poletja sem osebno vedel, da se generalni direktor Olaf ukvarja s tem in da želi hojskati, da želi imeti še večji konflikt, ki obstaja že leta med nadzornim odborom in Olafom. To ni prvi že, gospod Kessler povzroča težave, da se prepira in tako zelo jasno tudi v zadevi dalje. Takrat gospod Timmermans odstopil. Potem je prišel do prepira z gospodom Donofom, tudi on je bil v nadzornem odboru. No, razumem, da odnosi med gospodom Keslerjem in sedanjim predsednikom nadzornega odbora niso dobri in to se mora prenehati. Gospa komisarka, občutek imam, da ko govorimo o tej zgodbi, tu prihaja do manipulacij. Gospod Kessler vodi svojo zasebno bitko, noče nadzora v Olafu, vedno pravi, da nadzorni odbor pretirava in tu stvarjamo neko vzdušje, v katerem naj ne bi šlo le za težave Olafa, ampak naj bi imeli tudi notranje težave v nadzornem odboru Olafa. Tako občutek imamo vsi. In kot poslanec lahko rečem, da poznam te težave Olafa, vem, koliko težav povzroča gospod Kessler, ampak sam ne poznam nobenega primera, v katerem bi lahko nadzorni odbor storil kaj narobe, presegel svoje pristojnosti, rad bi vedel, katere napake je storil nadzorni odbor. Mislim, da jih ni, ni teh napak, ne poznam jih tu vidimo sedaj to odprto bitko, vojno med nadzornim odborom in gospodom Kesarjem. To se mora prenehati v imenu vladavine prava, v imenu celotne Evropske unije. To ste omenjali, strinjam se s to analizo. Imamo tudi euroskeptike in tiste, ki včasih ne verjamejo v Evropo, ampak če jim želimo dokazati, da se motijo, potem moramo mi omogočiti, da so tudi pomembni uradniki pod nadzorom neodvisnih institucij. In tu vidimo sedaj, da imamo teh pet članov nadzornega odbora, ki si zaslužijo naše spoštovanje, so strokovnjaki, ki bi morali delati neodvisno, ne pa, da jih nekdo nenehno obtoža za nekaj, kar smo videli pač v tisku prejšnji teden. Gospa komisarka, Če želite zaščititi nadzorni odbor, potem morate poskrbeti za to, da nimamo več takšnega nadzora, kot ga imamo sedaj, da lahko nadzorni odbor opravi svoje delo tudi nad osebjem. Hvala. Glede vašega prvega vprašanja. Poleti smo bili v stiku z državami članicami. Prosili smo jih za povratne informacije o njihovih izkušnjah glede izvajanja tobačnih sporazumov. Sedaj smo prejeli povratne informacije 20 držav članic. To se nam je zdelo dovolj, zato da bi to lahko vključili v končno oceno še vedno želimo zaključiti in objaviti oceno v sedanjem četrtletju. Mislim, da smo delali zelo odgovorno, nismo delali prehitro, nismo sklepali prehitro, nismo imeli nobenih stikov s Filipom Morisom, mislim času, tako da smo počakali na povratne informacije držav člani, to smo vključili oceno, zaključili smo oceno in na te podlagi smo potem sprejeli odločitve glede prihodnjih korakov. Glede vašega drugega komentarja. Če vi ali kdorkoli drugi ima kakršnekoli dokaze glede tega bega informacij, bi bila res zelo vesela teh informacij. Kot sem povedala na samem začetku, res obžalujemo to, kar se je zgodilo pri tako majhnem proračunskem vprašanju in sedaj ima to takšne dimenzije in razsežnosti. Strinjam se z vami, glede tega, kar ste rekli. Imeli smo nespremljiva trenja, ki se večajo med nadzornim odborom in managementom v OLAF-u. Za časa med institucionalne izmenjave mnen, to smo imeli pred kratkim, sem predlagala nekaj, kar je bilo sicer sprejeto, da bi prosila nadzorni odbor in OLAF, da zelo specifično obrazložita, zakaj gre, pri katerih vprašanjih stvari vidijo drugače, torej vlogo nadzornega odbora, kako to razumejo in tolmačijo in potem bi prosila za pravno mnenje, zato da lahko to zaključimo. Pogovarjala sem se tudi z gospodom Pjostjem, nadzornikom oziroma predsednikom nadzornega odbora, to podpira, pogovarjala sem se tudi z generalnim direktorjem in to podpira. Rad bi, da najdemo neko racionalno pot naprej, da lahko dosežemo dogovor, zato da bi lahko zaključili to zgodbo in da bi videli, kako bodo delali v prihodnosti v Olafu in nadzornem odboru. Res je, to negativno vpliva na moralo vseh zaposlenih. In tudi na vodjo kadrov v Olafu. Tako da bi res rada, da bi to pragmatično razrešili, da bi videli, kako nadzorni odbor izvaja svoje funkcije in kaj to pomeni v okviru dogovora med obima stranima. Potem sem predlagala še nekaj, če bi bilo korisno, da bi predsedujoči nadzornega odbora skupaj z generalnim sekretarjem Olafa odigral pomembno vlogo prihodnih razpravah o tem, kako zaključiti te nenehne razprave o tem, kako naj bi delali. Sama bi bila pripravljena pomagati, tako da sem prisotna pri teh razpravah ali pa pri razpravah potem, ko bi nas obvestili o tem, da sem tam kot neka neutralna oseba. Parlament me je prosil, da bi do konca letošnjega leta zaključili tudi razpravo poslovnikov. Lahko vam rečem, da se trudim po najboljših močeh, ampak tako kot sem to že povedala, sem članom za časa med institucionalnih razprav. V teh primerjih je časih tako, da lahko stvari pripeljemo do določene mire, naprej pa ne. in slišali smo, da so člane nadzornega odbora silili k določenim stvarem. Ne, mislim, da moramo to razrešiti pragmatično. Kajti ni v interesu nikogar, da bi imeli to sovražnost in pomankanje zaupanja med vsemi. Ko sem se pogovarjala s predsedujočim nadzornega odbora o izmenjavi mnen, je bilo to predvsej živahno in ta razprava je bila vedno bolj živahna. In kot sem razumela, gre za zaupanje in zaupanje treba graditi. In če ne bomo uspešni, potem to ne bo dobro za nikogar, za vse nas, za institucije. No, ponovno lahko rečem, da moramo sprejeti vse institucionalne korake, ki jih lahko, da bi bili ti odnosi bolj prijazni in prijateljski, bolj konstruktivni sprijeti moramo vse institucionalne korake, ki jih lahko. Omenila sem tudi izdatke Olafa, vi ste omenili še eno vprašanje in sicer pregled sekretarijata. No to pa je bo teže rešiti, kajti tu imamo tudi uredbo Olafa. Kaj imamo tu? Sekretarijat je del Olafa. Uredba o Olafu določa, da sekretarjat dela znotraj urada in skušali smo najti konstruktivno rešitev. In sedaj imamo še nov predlog o tem. Naša pravna služba bo to pravčila in upamo, da bo to dobra rešitev. Ampak nasploh pa bi rekla, da moramo vsi prevzeti svoje odgovornosti zato da bi pomirili to razpravo in da bi se bolj osredotočili pri našem delu, ko gre za tako pomembna vprašanja, kot so recimo taki zadeva delovanja OLAFA. Ja, vielen dank. Vielen. Hvala, gospa podpredsednica. No, to nekako eh, posti nek slab občutek, kajti če ne bomo ukrepali, potem nas bodo drugi obsojali. Eh, na vsak način se, smo radovidni, kako se bo nadaljevalo. Tako eh, se nekako ne more nadaljevati. Hvala, da ste bili z nami. Vem, da nas morate zapustiti. Um, trialog o proračunu ne bo čakal. Seveda bi še radi nadaljevali z vami, gospod Kraft. Preden boste odgovorili na vprašanje, pa želim dodati še eno vprašanje in sicer v zvezi s poročilom, ki ste ga verjetno pripravili vi o zaščiti finančnih interesov EU, finančni popravki v drugi razpredelnici zbirnega poročila so določene številke in v točki 3.3 vašega poročila so številke, vendar te številke niso usklajene. E, točka 3.3 pravi, da imamo te finančne popravke, 903, od, govorimo o 903 milijonih. Tabela 3 zbirnega poročila pa govori o 736, 903 in 736. Ampak to je edina številka, ki sem jo našla, ki ni uh, usklajena in k temu moram čestitati. Vse ostale številke so bile pravilne. Tega pravzaprav še nikoli ni bilo. Kolegice so že prišle za glasovanje. Prosim. Uh, Hvala. Glede teh številk. Mm. Hvala, predsedujoča. Najprej bi rad odgovoril na štiri vprašanja gospe Ajale Zindar. Zakaj v našem sporočilu o zaščiti evropskega proračuna nismo objavili številk glede izterjav po državah članicah? Mogoče bi nakratko obrazložil, zakaj smo predstavili sporočilo o zaščiti evropskega proračuna. Tu imamo informacije o vseh sprejetih ukrepih Evropske komisije, da bi zaščitili evropski proračun pred izdatki, ki jih imamo po kršenju prava. Finančne korekcije so povezane s tistimi državami, ki ne izvajajo dobrih sistemov. Zato se je komisiji zdelo zelo zanimivo in pomembno, da objavi razpredelnice kjer imamo zneske po državah članicah. Tako lahko takoj vidite, kakšna je situacija glede različnih držav članic. Izterjave so povezane tudi s končnimi prejemniki, ki so prejeli sredstva na nezakonit in nereden način, tako da morajo to potem vrniti. In zato seveda ni tako zelo zanimivo ugotoviti, v kateri državi imamo te končne upravičence. Teoretično bi seveda lahko zagotovili tudi te informacije, ampak ne vemo, če to prav smiselno. Bomo pa skupaj z vami analizirali tudi to, ali naj zagotovimo te informacije. Glede vašega vprašanja o tistih primerih, kjer so države članice umaknile projekte ali programe, kjer ni bilo sofinanciranja. Tam ni povezave s poročilom o zaščiti evropskega proračuna. Zakaj? Zato, ker so države same umaknile te projekte, tako da ni bilo nerednih plačil. Takrat, ko ni bilo tega, recimo, če so se države pretvarjale da je bilo sofinanciranje na voljo, pa sicer ni bilo, potem boste to našli v sporočilo. Sedaj pa glede AMG-ja. Podpredsednica je že odgovorila, kako je s tistimi dokumenti, ki morajo biti na voljo. No, vam formacijo narečem, da sem se pogovarjal z vašo predsednico gospod Gresle o tem, o še vedno odprtih primerjih. Poglobljeno smo preučili vse pravnosti in vse, kar je povezano z rednostjo izdatkov komisij. Kadarkoli naletimo na takšne primere, ker imamo težave glede zakonitosti in pravilnosti, objavimo poročilo o izterjavi ali moramo to izterjati ali pa pride do prihodnega pobota. Torej vse, kar je bilo prijavljeno, vse, kar imamo odgovorih komisije glede teh zadev, vse tudi izvajamo. Zdaj pa še zadnje vprašanje glede sodbe Evropskega sodišča o obdobju med leti 94 in 99. Te zadeve so povezane s finančnimi korekcijami, ki jih je naložila Evropska komisija. Pomembno je vedeti, da je zakonodajalec leta 2006 prejel nova pravila glede postopkov finančnih korekcij pred letom 2006 pa ni bilo natančnih pravil glede obravnav in glede šestmesečnega obdobja, po katerem je morala komisija sprejeti odločitev. Zakonodajalec je med leti 2007 in 2013 predvidel izvajanje teh pravil. Torej imamo obravnavo in potem šestmesečni rok. Komisija je sprejela odločitve glede finančnih korekcij v odobju med 94 in 99, med leti 2008 in 2010. Evropsko sodišče se je leta 2015 odločilo, da je bila sprejeta uredba iz leta 2006 takšna, da se morala retroaktivno porabljati tudi v obdobju med leti 1994 in 1999. Takšna je situacija sedaj. Komisija analizira posledice tega, kaj storiti v prihodnosti. Glede samih številk, to, kar ste sami ugotovili. Tu imamo le eno številko, kjer ni zadetkov med poročilom in sporočilom o evropskem proračunu. Mislim, da gre tu za to, da imamo 903 milijone evrov. To imamo v razpredeljnici 333 sporočila o zaščiti evropskega proračuna. Tu imamo le številke pri veru in to je popravljeno na ravni plačil, preden pride do izplačila. Potem pa imamo še eno številko, tu gre za vse izterjave. Upam, da je bilo to pojasnilo jasno. Hvala. No, moram še postaviti dodatno vprašanje. Ta correction at source bi morala biti, ta znesek bi moral biti nižji ampak tu imamo višji znesek, kot je potem druga številka. Zato me to čudi. In, in yes. Načeloma ja, imate prav. To drži. To verjetno pomeni, da nisem bil dovolj natančen. Bojim se, da moram to preveriti in to obrazložiti v pisni obliki, zakaj imamo razliko med tema dvima številkama. Hvala. Ta, okay. Hvala lepa. Ja, dobro, to nam boste sporočili drugih eh, prijav za razpravo ni. S tem smo končali to točko dnevnega reda. Hvala za izmenjavo, ki jo bomo prav gotovo nadaljevali. Bojim se, da se bomo spet videli. Mi pa nadaljujemo po dnevnem redu in sicer sledi izvajanje Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress, elektronsko glasovanje. Ajala Sender je poročevalka ali želi besedo. Stavu, stavu, stavu, stavu, stavu. Ehm, ja zelo na hitro zato da bomo lahko šli naprej na glasovanje to mnenje je za odbor za zaposlovanje socialne zadeve. Gre za izvajanje Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress. To je instrument, ki je oblikovan zato, da bi reševali vrzeli instrumentov za mikropodjetja. In to smo omenjali že večkrat, zlasti luči krize. tu lahko prilagodimo financiranje posamičnim potrebam. Prav tako lahko oblikujemo takšno orodje, ki lahko da večjo povlastitev ženskam in družinam. To je instrument, ki je bil posodobljen, pokazal je, da deluje in veseli smo, ker je komisija oblikovala ta instrument zato, da bi tu poštevala potrebe mikropodjetij. Rada bi se zahvalila kolegom za vse predloge sprememb. Trudila sem se, da bi vse upoštevala, da bi oblikovala kompromise, ko se je tole dalo. Nekateri predlogi sprememb kolegov kažejo na to, da naj bi nekateri raj imeli načela, kot pa opredelitev težav. No, spraševali so me o mojih namenih. Ne gre za to, da bi želela spodkopati napredka mikrofinančnega instrumenta Progress. Prav nasprotno, rada bi zaščitila ta instrument pred napadi ali tvegani, kajti videli smo, kaj se lahko zgodi z mikrofinanciranjem. Vemo, da je prišlo do napadov, lahko si predstavljate, kje in odkot so prišli ti napadi. Najjasno povem, kako je z mojimi nameni. Vem, da je bilo tu nekaj nesporazumov glede predlogov sprememb kajti s tem naj bi menda zmanjšali financiranje instrumentu. Pojasniti moramo in reči, da smo za ta instrument, ampak nekatere stvari pa bo treba dodelati, delovati moramo zato, da bi preprečili še večje zapletanje in to je vse, kar sem želela povedati uvodoma. vodoma. Hvala lepa. Prepričana sem, da bo glasovanje teklo dobro. Hvala sekretarjatu odbora za vso podporo in razumevanje. Hvala. Hvala. Torej, to je mnenje z navodilom za uporabo. To smo vzeli na znanje. Sedaj moramo najprej ugotoviti, koliko nas je v dvorani, ali je kdo pozabil glasovalno kartico. Uh, Torej, testno glasovanje, tako da bomo videli, koliko nas je, ali ste vsi glasovali. Hvala. S tem smo opravili ta preizkus. Dobro, vse je v redu. In lahko začnemo. Predlog spremembe ena za, proti. No, že zdaj malo nepregledno elektronsko glasujemo o prvem predlogu spremembe. Predlog spremembe ena. Konec glasovanja to je sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti. To bi želeli elektronsko preveriti. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Šest za, proti vzdržani sprejeto, sedem umaknjeno, osem za, proti vzdržani sprejeto, devet za, proti vzdržani sprejeto, deset za, proti vzdržani sprejeto, des, enajst za, proti vzdržani sprejeto, dvanajst z ustnim predlogom spremembe, ali ima kdo kaj proti temu predlogu, ne. Glasujemo o celotnem amandmaju za proti vzdržani sprejeto. 13 za proti vzdržani. To bomo zdaj preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Se opravičujem, ampak nekako eh, se ne vidi, kako ste se posedli 14 za proti vzdržani sprijeto 15, kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprijeto, sprijeti kompromis 16 za, proti vzdržani sprijeto 17 za, oziroma 18, 18 za, pro, proti vzdržani sprijeto tudi to bomo elektronsko preverili. Mislim, da je sprejeto. 18. Nekdo še manjka, eden še manjka, zdaj je konec glasovanja, sprejeto, ja. 17, to odpade, kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 in 20 sta brez predmeta, kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. 21, 22 brez predmeta, 23 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti to pa moramo preveriti. Konec glasovanja, zavrnjeno. 24 za proti vzdržani sprejeto 25 za, proti vzdržani 25 elektronsko. Mislim, da je to sicer bilo sprejeto. Ja, sprejeto. Šestindvajset za proti tudi to bomo elektronsko preverili. Tudi tu menim, da je sprejeto, ampak nisem prepričana, sprejeto 27 za, proti vzdržani sprejeto 28 za. Elektronsko 28, 28 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 29 za proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto in tako glasujemo po imensko o celotnem besedilu, elektronsko. Štiriindvajset za, nihče proti, nihče se ni vzdržal, čestitamo poročevalki. Ali kolegin... Torej, mi bomo sedaj nadaljevali sejo z naslednjo točko. Bemo. Ja,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 ich möchte. Torej, rada bi nadaljevala, upam, da ste mentalno pripravljeni. Smo pri peti točki dnevnega reda in sicer gre za študijo z naslovom Finančni instrumenti v okviru kohezijske politike in tu si bomo postavili vprašanje, kako so države članice in izbrane finančne inštitucije spoštovale in zaščitile finančne interese EU. To je zanimiva študija. Poročevalec je gospod Pirinski. E, kolegi in kolegice, ki so izdelali to študijo, so prav tako v dvorani. Prisrčno jih pozdravljam. Takoj bodo dobili besedo in eh, bodo lahko tudi predstavili to študijo. Ali gospod Perinski želite vi podati uvod v to? dann äh, genau. Yes. Thank you, Madam Chair. Voilà. Mit uns und uh, genau. You, you have the floor, please. Okay, go ahead. Uh, Dober dan, gospi in gospodje. Joana Wishlate, sem z Evropskega raziskovalnega centra naše univerze in predstavila bom prvi del rezultatov naše študije o finančnih inštrumentih. Um, zdilo se mi je koristno začeti s tem, da zelo nakratko povem, kaj so finančni instrumenti in eh, kako upravičujemo njihovo uporabo. Tu govorimo o finančnih instrumentih specifično v kontekstu kohezijske politike. Komisija jih spodbuja kot alternativno eh, meh, alternativni mehanizem za uporabo sredstev in sicer gre um, za posojila, za uh, jamstva, vendar so seveda različni finančni inštrumenti. Torej, finančni instrumenti imajo seveda tudi različne značilnosti, predvsem naj bi eh, privedli do tega, da se ustvarijo eh, določene sredstva za izvedbo nekega projekta. Eh, In tu eh, gre seveda tudi za finančne posrednike, ki pri tem igrajo svojo vlogo. Komisija spodbuja uporabo finančnih instrumentov na osnovi več razlogov in sicer eh, prvo je trajnost. Sredstva, ki se posodijo, se vračajo v proračun in zato je spodbujanje politike, ki se lahko nadaljuje tudi v prihodnosti, kajti ta denar se spet lahko uporabi za um, financiranje drugih projektov. Potem gre za um, kakovost, pro, eh, kakovost projektov, kajti gre za skrbno ravnanje s temi sredstvi. In tretje, finančni instrumenti so seveda tudi učinkoviti, kajti pritegnejo naj pri zasebne naložbe. kar zadeva trende, eh, finančni instrumenti postajajo vedno bolj pomembni in to eh, se bo v prihodnosti še okrepilo. V sedanjem obdobju je 17 milijard evrov. Uh, v državah članicah uporabljenih v obliki finančnih instrumentov, ampak to je še vedno samo majhen delež uh, sredstev za kohezijsko politiko, 340 milijard evrov je namenjenih temu, se pravi, da je to eh, samo majhen delež vsega. Na kratko nekaj o nacionalnih trendih. Uh, tako kot si mogoče pričakujete nekatere večje države, Združeno kraljestvo, Nemčija, Italija, uporabljajo največ finančnih instrumentov, vendar je uporaba zelo neenako porazdeljena med državami. Francija eh, uporablja zelo malo finančne instrumente in Italija jih uporablja v zelo velikem obsegu. V sedanjem obdobju je središče uporabe oziroma težišče eh, predvsem eh, pomoč eh, podjetjem, predvsem mal, majhnim in srednje velikim podjetjem. Polovica vseh sredstev iz teh finančnih instrumentov so posojila MSP-jem. Uporabljajo se tudi za energetsko učinkovitost, za urbanistični razvoj vendar je to samo majhen delež eh, celotnega eh, zniska. Da povem nekaj besed o strukturah izvajanja, kajti to je eden od novejših vidikov eh, tega mehanizma. Ključne značilnosti je, da se uh, uprava um, nekega podjetja predvsem, da bi dobila uh, določena sredstva po, eh, po um, um, torej, da za to uporabi tudi finančne posrednike. In to, kar je pomembno, je, da upravičenci niso podjetja ali projekti, temveč to so skladi, finančni posredniki, oziroma um, tisti skladi, ki zagotavljajo um, financiranje. Kar zadeva sklade, um, ki um, so uporabljeni na treh področjih, um, političnih področjih, in um, tu govorimo o treh milijardah evrov, in komisija je v zadnjih um, tednih, torej to je eh, objavila nove številke in te številke so se tudi bistveno povečale v zadnjem času in sicer na 14 milijard. Do li, konca leta 2014 je 6,2 milijarde bilo investiranih v um, končne uporabnike in to je se, ta številka se je sedaj povečala na 8,4 milijarde. Kar zadeve energetsko učinkovitost in urbanistični razvoj so številke nižje. nižje in tu gre za sredstva, ki so dosti nižja. Torej tu vidimo, da je bistven delež zniskov za finančne instrumente ostaja v teh skladih oziroma v holdingih, ki potem eh, zagotavljajo to financiranje vse do konca. Prejšnjega leta je bilo tako kot del te študije smo si ogledali tudi obstoječo literaturo in ključno se nam je zdelo tudi v razmeroma kratki zgodovini uporabe finančnih instrumentov, je to, da je zelo komplicirano vzpostaviti te finančne instrumente, to je velik izziv in zato prihaja tudi do zamud pri Eh, uporabi in pri izvajanju. 2007 eh, do 2013 je regulatorni ukvir bil zelo um, šibek. Um, veliko je bilo tudi obrazložitev komisije glede tega, kako naj se to uporablja, ampak veliko je bilo tudi negotovosti, kako uporabiti te finančne instrumente in kako naj eh, ti nadzorni organi eh, ravnajo s tem. In tudi računsko sodišče je ugotovilo določene pomankljivosti eh, pri obravnavi finančnih instrumentov v svojih poročilih, ko gre torej za uporabo finančnih instrumentov z namenom financiranja um, kohezijske politike. V uredbi prvotno ni bilo obveznosti poročanja za finančne instrumente, to je bilo pozneje popravljeno, ampak kakovost podatkov, ki so na voljo, ostaja šipka. Vendar treba je videti, da število pomankljivosti, ki jih eh, beremo v teh poročilih, tudi v poročilih računskega sodišča, v uredbi za obdobje 2014 do 2020, se odpravljajo te pomankljivosti. V okviru te študije so, smo, ukvarjali, smo se ukvarjali z osmimi konkretnimi pro, programi in sicer, da bi zagotovili predvsem tudi um, različne podatke, kar zadeva politični fokus in velikost projektov. Um, in seveda smo razlikovali tudi po konvergenčnih regijah. In tu vidimo, da je. da um, so tu razlike, naprimer v Bolgariji je 13 odstotkov prvotno bilo financiranih iz finančnih instrumentov, v Andaluziji pa manj kot 4 odstotka uh, eh, iz finančnih instrumentov. Torej tu imamo veliko, veliko, veliko razhajanja, kar zadeva pomen, ki se ga pripisuje finančnim instrumentom v okviru teh programov. da vam dam kratek pregled nad uh, konkretnimi eh, programi, s katerimi smo se ukvarjali, ne bom predstavila vseh podrobnih informacij, ampak moram povedati, da je komisija prejšnji teden objavila eh, posodobljen, eh, posodobljeno poročilo, eh, in sicer eh, ki sega do eh, konca leta 2014, nekateri podatki so se spremenili. V Bolgariji sedaj vidimo, da so sredstva iz teh finančnih inštrumentov v glavnem bila uporabljena in to eh, je že veljalo za Nemčijo prej in to velja tudi za Estonijo, kjer uporablja finančne instrumente za projekte finančne učinkovitosti. V Italiji pa je la, eh, raven plačil se povečala z 3,5. Um, Um, vendar so do, leta, do konca leta 2014 um, v bistvu uporabili samo eno četrtino predvidenih sredstev iz teh finančnih instrumentov. In podobno je bilo tudi v Španiji, kjer je bilo pričakovano, da bodo eh, ti, ta sredstva v celoti investirana. To se še ni zgodilo. V Romuniji eh, beležimo napredek 117 milijonov od 150 eh, obljubljenih je bilo investiranih do konca leta za Slovenijo, pa so sredstva bila, torej v Sloveniji so bila v celoti investirana. Potem še nekaj, kar je razvidno iz tih prosojnic, torej da imamo tu tudi reinvesticijske sklade, imamo pa določene težave s podatki in sicer kako razumeti, kdaj um, so um, podjetja naprimer vrnila ta sredstva ali tudi iz urbanističnih projektov, kdaj je bil denar vrnjen in tudi koliko ga je bilo vrnjenega. Včasih je to odvisno tudi od um, določenih zavez iz um, teh um, um, programov in pravzaprav včasih težko um, sledimo, kaj se res dogaja bistven rezultat iz te študije v bistvu eh, podpira to, kar vemo iz literature. Eh, torej, eh, ti upravne, upravni organi so se učili v teku procesa. Na začetku je bilo več zamud, potem pa se je tudi hitrost Eh, uporabe teh finančnih instrumentov povečala, kljub temu pa tu in tam še beležimo določene pomankljivosti. Razen tega je težko jasno določiti, koliko je bilo investiranih, torej pri eh, končnih uporabnikih ali v projektih. Eh, torej, z, gre za um, revolviranje, eh, revolvirana sredstva in razen tega eh, se pogosto ne poroča o stroških za upravo, za upravljanje teh eh, projektov. To je sicer omejen znesek, ampak kljub temu. Um, in um, um, pogosto kot rečeno, nam manjkajo tudi podatki. In eh, predvsem prihajajo podatki iz različnih virov in jih je treba eh, ustrezno potem tudi obravnavati. Eh, in kot rečeno, ti upravni organi v bistvu niso eh, bili eh, eh, tako dobro obveščeni prvotno o tem delovanju finančnih instrumentov in tudi eh, kako vzpostaviti take finančne inštrumente, to je v bistvu nov, nova izkušnja, eh, ki, eh, se zač, ki si šele utira pot v teh programih in projektih. Glavna lekcija, ki smo se jo naučili iz tega, eh, je ta, da so finančni inštrumenti predvsem fleksibilna možnost, ki eh, je zelo primirna tudi za, finanč, za obdobje finančne krize. Bančni sektor je eh, seveda zelo previden pri eh, zagotavljanju posojil, po drugi strani pa potrebujemo seveda tudi stabilnost in jasen regulatorni okvir in za upravne organe včasih bilo težko razumeti, kako se dejansko izvajajo takšni finančni instrumenti in razen tega je potrebno, potrebno na učinkovita komunikacija med vsemi udeleženimi v tem procesu, eh, upravnimi organi, pa seveda tudi poslovno skupnostjo nasplošno. To, kar je prav tako jasno, je, da potrebujemo boljši sistem spremljanja, da bomo bolje razumeli, kaj se resnično dogaja in um, celovit pristop uh, pri uporabi teh finančnih instrumentov, torej da ne gre samo za uh, izdajanje denarja, temveč predvsem tudi za razvijanje um, neke vrst, za razvijanje nekega sistema, ki omogoča pomoč pri eh, investicijah na različnih področjih in to eh, in treba je predvsem zagotoviti uporabi res eh, v prvotno predviden namen. In hvala za vašo pozornost. Thank you, Fiona, and, uh... Hvala, Fiona. Lep pozdrav vsem. Um, um, ime mi je Kljedehi, jaz sem iz Evropskega političnega centra, ki ima svoj sedež v Bruslu. Mi smo sodelovali pri pripravi te študije. Um, spregovorila bom o nekaterih zaključkih in tudi o naukih iz eh, te študije, ki smo jo izvedli skupaj z vami. Torej, pomembna točka, ki jo moramo upoštevati, je, da je študija osredotočena na zadnjo programsko obdobje 2017 do 2014. Nekatere pomankljivosti, eh, na katere upozarjamo, so bile od takrat že rešene s premembo zakonodaje EU in z novo uredbo. Nadaljna točka in nekaj, kar je bilo že omenjeno, so problemi in težave, s katerimi smo se soočali pri, eh, eh, v zvezi z razpoložljivostjo podatkov. In sicer tudi zato, ker je večina podatkov bila posredovana na prostovoljni eh, osnovi strani upravnih organov in včasih je šlo tudi za slabo kakovost podatkov potem nadaljni vidik je ta, da je učinek, um, da učinek uporabe sredstev v času izvajanja študije, kar zadeva um, ponovno investicijo, um, torej ni bil vedno dosežen, ampak um, Opravili smo več intervjujev z eh, upravnimi organi in tudi z drugimi deležniki in to je pokazalo, da um, je ta študija o teh konkretnih primerjih uh, eh, v bistvu bolj pozitivna, kot so podatki iz literature, ki smo jo uporabili. Razlogov za to je več. Prvič, izbor regiji, kjer smo spremljali te um, projekte um, in uporabo finančnih instrumentov. Torej, mi smo izbrali regije, kjer je bila sposobnost za izvajanje finančnih instrumentov večja. Tudi zato, ker podatki deloma, eh, eh, ker, eh, ker, so, ker smo dobivali podatke na prostovoljni osnovi in nekateri deležniki, ki so posredovali podatke, so mogoče raje posredovali bolj pozitivne podatke o izvajanju finančnih inštrumentov v njihovih regijah. Sedaj pa bom um, omenila različna vprašanja, um, ki so bila postavljena v zvezi s to študijo. In sicer prvo vprašanje. Ali uh, pomeni finančni instrument izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti kohezijske politike? In ali so finančni instrumenti uh, Eh, bolj eh, sposobni ščititi finančne interese EU. Nasplošno bi lahko rekli, in to smo videli tudi iz eh, teh študij, iz te študije, da je nek splošen prispevek finančnih instrumentov k doseganju ciljev politik EU. Razen tega je treba omeniti, da so finančni instrumenti vedno bolj privlačni, za regije in države članice in sicer zaradi eh, finančnih eh, problem, eh, in zaradi davčnih eh, problemov. Eh, finančni inštrumenti pa eh, delujejo bolje v določenih regijah in tudi v, za določene ciljne skupine, predvsem za MSP-je. In za specifične tipe projektov. Torej, eh, če so izpolnjeni določeni pogoji, potem so finančni instrumenti bolj uspešni. Eh, oziroma tudi določeni sektorji, kjer finančni instrumenti ne eh, zagotavljajo ustreznega uspeha. Razen tega moramo upoštevati, da je v primerjavi s posojili so finančni instrumenti eh, se uporabljajo za izboljšanje produktivnosti in za izboljšanje prihodkov in to je seveda tudi eh, treba upoštevati, ko ocenjujemo uspešnost finančnih instrumentov v določenem projektu. razen tega spodbujajo eh, načela, ki temelijo na tržnem pristopu v primerjavi s posojili, vendar to, kar vidimo eh, iz podatkov, ki smo jih zbrali, da eh, je um, um, stopnja ponovne uporabe teh skladov, torej ko se eh, vrača denar, bila razmeroma nizka. Um, zakaj je temu bilo tako? Mogoče zato, ker um, se, je se je šele začelo z uporabo teh instrumentov. Potem drugo ključno vprašanje te študije. Uh, Eh, torej vloga in odgovornost vključenih subjektov, akterjev. Eh, v prvem delu predstavitve je to bilo že omenjeno. Eh, torej, predvsem obstaja um, um, pomankanje um, um, poznavanja tega finančnega instrumenta in tudi življenjskega ciklusa tega eh, finančnega instrumenta. Torej, ena od ključnih pomankljivosti, eh, ki smo jo morali zabeležiti, je, da um, V operativnih programih se pogosto eh, ne izvede ocena brzili um, um, torej ta ocena verzil je bila opravljena ločeno in treba je to bolj povezati z možnostjo uporabe finančnih instrumentov. Ko govorimo o izvajanju, pa so vsi deležniki govorili o tem, da potrebujemo večjo jasnost pri pravilih in tudi um, strožje izvajanje stran, strani EU pravzaprav je bilo zelo malo informacij um, v zvezi z izvajanjem v uredbi. In tu um, bi potrebovali več jasnosti. Glede na fazo spremljanja, tu pa e, potrebujemo več tehničnih zmogljivosti na terenu samem. Mnogi upravni organi v bistvu nimajo nobene ekspertize pri zbiranju podatkov, vendar eh, je potrebno tudi bolje identificirati primirne kazalnike v operativnih programih in na koncu, ko gre za nadzor, za kontrolo in pregled in revizijo, je sistem še razmeroma šibak. Eh, en primer, ni bilo podatkov o stopni napak pri finančnih instrumentih, temveč samo pri posojilih. In zato so nekateri rekli, da bi potrebovali platformo za izmenjavo dobrih praks in znanja. Pa še zadnje vprašanje v zvezi s to študijo. Tu gre eh, eh, za to, ali so države članice in upravičenci pripravljeni uporabiti te finančne inštrumente. Nauk, ki smo ga povzili iz tega, je, in to so pokazale izkušnje iz, eh, v tem programskem obdobju, in mislim, da smo zbrali kar koristne podatke o tem. E, torej, treba je v prihodnosti bolj hitro vzpostaviti te finančne instrumente. E, potrebujemo pa bolj jasno in boljšo zakonodajo. In ena od točk, ki so jih povedali anketiranci, je bila ta, da je zelo kompleksno eh, povezati zakonodajo EU z nacionalno zakonodajo, torej da je to zelo zapletena stvar. Vendar menim, da je pomembno povdariti, da regije, ki so bile cilj naše študije eh, in kjer že imajo določene izkušnje s finančnimi instrumenti, um, in tam se je pokazalo, da so tudi že bolj spretni pri uporabi teh finančnih instrumentov in mogoče bi bilo dobro, če bi um, vključili mnenja vseh deležnikov in vseh, vseh regij. Ko gre za izzive, ki so pred nami in kolegica je že uh, omenila nekatere od teh, Torej, potrebujemo izboljšo, izboljšano usklajevanje med vsemi akterji, potem tesne stike med različnimi akterji in sicer ne samo pri oblikovanju finančnih instrumentov, temveč v celotnem življenjskem ciklusu finančnih instrumentov. Razen tega je pomembno, da se zgradi lokalno znanje in tehnične zmogljivosti za uporabo teh inštrumentov, več eh, pravne gotovosti, pravne varnosti in razen tega je treba vzpostaviti pravilno ravnovesje med fleksibilnostjo eh, in predvidljivostjo, ne da bi s tem povečali eh, birokracije kajti administrativno breme je tako in tako že precej visoko in večina ljudi, s katerimi smo se pogovarjali, so bili mnenja, da bi pritegnili več zasebnega kapitala, če bi bilo manj tih upravnih bremen. No, kot zaključek tega lahko rečemo, da so finančni instrumenti seveda privlačna metoda za doseganje ciljev EU. Um, e, torej to, ta ponovna uporaba teh sredstev, revolviranje in tudi vključitev zasebnega sektorja so dodana vrednost pri doseganju ekonomskih ciljev, ampak treba je upoštevati, da finančni da moramo vedno oceniti, kateri finančni instrument je v konkretnem primeru najbolj primeren. Menimo, in to je en glavnih zaključkov te študije, je ta, da finančni inštrumenti niso neko um, sredstvo, ki rešuje vse eh, probleme, temveč, da si moramo ogledati posi, um, posebno obliko vsakega finančnega instrumenta in da moramo potem oceniti, ali je v skladu s specifičnimi potrebami. E, to je bil moj prispevek in seveda se veselimo vaših prispevkov in vprašanj. Ja, vielen Dank, eine wirklich interessante Studie. Ja, najlepša hvala, to je bila izjemno zanimiva študija in zelo dobra ideja. E, poročevalka. Poročalec dobi besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, tudi jaz bi se rad eh, zahvalil eh, avtorjem te študije za opravljeno delo in pa tudi za predstavitev, kot je bilo eh, že povedano. Eh, smo bili večkrat v stikih v preteklih mesecih in. Eh, Glavni eh, zaključki, eh, ki so bili danes predstavljeni, so v skladu z tem, kar smo zahtevali od avtorjev. Rad eh, bi se osredotočil na temeljne dele te študije. Imam eh, pismo, ki ste ga naslovili Evropski komisiji, potem, ko je novi predsednik Evropske komisije predstavil svojo eh, agendo eh, za rast, delovna mesta, pravičnost in demokracijo. In v tem pismu ste izpostavili, da želite vedeti, katera orodja in mehanizme bo Evropska komisija uporabila za financiranje sklada v višini 300 milijard evrov. Zapisali ste tudi, da bi se morali osredotočiti na zdravo upravljanje eh, in sicer predvsem eh, programa Evropa 2020. Ena izmed zahtev, ki je specifično omenjena v vašem besedilu, je, da je potrebno finančne instrumente uporabljati izjemno previdno, kajti učinkovitost teh instrumentov je pogosto ogrožena zaradi neustreznih eh, okvirov eh, v Evropskem regionalnem skladu, kot je dejalo Evropsko računsko sodišče. V poročilu smo zapisali, da je potrebno oceniti, kako države članice in inštitucije v sodelovanju z Evropsko komisijo zagotavljajo gladko uporabo uh, skladov Evropske unije, da je potrebno določiti dobre prakse in da se je potrebno učiti iz prejšnjih eh, proračunskih obdobij ter potem podati priporočila, ki bi lahko koristila državam članicam pri izogibanju napakam. Na ta način bi lahko izboljšali uh, tudi uspešnost eh, držav članic. Ne želim eh, govoriti o celotni predstavitvi, kaj ti verjamem, da eh, se večina vprašanj nanaša na dosego zastavljenih ciljev. Podal pa oziroma izpostavil pa bi dva temeljna vedika, ki nista bila omenjena. Prvi vidik je ta, da študija govori o uh, različni presoji finančnih instrumentov za strani uh, javnih eh, in pa zasebnih uh, inštitucij. Javne inštitucije določajo cilje na ravni Evropske unije. Eh, zasebni sektor pa se zauzema eh, za manj nadzora in za manj eh, določil. In eden izmed izzivov za prihodnost je ustrezno ravnotežje, sicer finančni instrumenti ne bodo tako privlačni, kot bi si želeli. Drugi vidik, ki sem ga želel izpostaviti, pa je povezan z zelo pravilnim kontekstom izpred leta dni. Eh, gre za to, eh, kar smo dosegli z kohezijsko politiko, namreč okrepljena kohezija in eh, zmanjšanje razlik med regijami in državami. In to je temeljno, temeljni izziv, s katerim se srečujemo tako mi, kakor tudi Evropska komisija. Če samo pomislimo na razpravo, ki smo jo imeli prej potrebno je najti uh, ustrezna merila uh, za uh, določanje uspešnosti uh, zastavljenih ciljev. Dober finančni menedžment pomeni eh, spoštovanje pravil, hkrati pa tudi dosego končnega cilja eh, teh skladov in ta cilj je kohezija. Ja, najlepša hvala.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 se zahvalila gospodemu Pirinskemu uh, za njegove smernice uh, in pa uh, tudi za nadaljna priporočila, ki jih je podal. Mislim, da ste povsem pravilno povedali, da je potrebno vzpostaviti ravnotežje med uh, zasebnimi in pa javnimi interesi. In to je zelo občutljivo vprašanje. In uh, ta cilj bo tudi zelo težko doseči. nekatere upravne odbore skrbi, skrbijo uh, upravna določila, ki jih bo potrebno spoštovati. In imamo kar nekaj primerov upravnih odborov, ki so se odločili, da ne bodo, da ne bodo uporabljali uh, instrumenta sofinanciranja zaradi uh, upravnega bremena. Torej mislim, da je potrebno poskrbeti za ustrezno ravnotežje med uh, zaščito javnih sredstev in pa uh, med zagotavljanjem privlačnosti teh sredstev za uh, zasebni sektor. Toliko torej o prvem splošnem vidiku. Mislim, da ni nobenega čudežnega zdravila za to, ampak nekatere države članice imajo dolgoletne izkušnje z uporabo finančnih instrumentov na nacionalni ravni. In kar precej časa je potrebnega za vzpostavitev omrežja znanja in za vzpostavitev ustreznega podjetniškega modela. Drugi vidik, ki ga je izpostavil poročevalec, eh, pa je bila kohezija. In pa poudarek eh, na tem, da je to temeljni eh, cilj. Ja, seveda, to je samoumevno, ampak eden izmed izzivov je vprašanje zmogljivosti. Evropska komisija se s tem ukvarja skupaj z Evropsko investicijsko banko pripravlja smernice za vzpostavitev in upravljanje finančnih instrumentov. V prihodnosti bomo prešli iz učnega obdobja v obdobje eh, pozitivnejših rezultatov, ki bodo temeljili na izkušnjah. Hvala lepa. No, uh, mene pa. Uh, je vaša študija povzročila kar nekaj skrbi. E, imamo manj podatkov, uh, upravne odbore, ki se uh, s tem nočejo ali pa ne znajo ukvarjati. In uh, zato me zanima, kako bomo zaščitili finančne interese Evropske unije. Uh, Eh, kako lahko vemo, da ne prihaja do goljufi? Če govorimo o finančnih interesih Evropske unije, gre pravzaprav za vprašanje, eh, ali nas eh, skuša kdo oguljofati. Katere regije so uporabljale največ finančnih instrumentov Eh, kot poročevalka sem se s tem intenzivno ukvarjala v okviru strukturnih skladov in tukaj gre za regije, eh, kjer je veliko organiziranega kriminala. In ko vidim, da ravno te regije uporabljajo največ sredstev, eh, me zanima, ali je to dobra novica. Hvala za odgovor. Um, well i think there's maybe two different no vaše vprašanje bi lahko razdelila na dva dela najprej prednost eh, dana določenim regijam v okviru kohezijske politike in eh, drugi del vašega vprašanja se nanašal na finančne instrumente. Če si ogledamo podatke, ki so na voljo in če si ogledamo poročilo računskega sodišča, potem lahko ugotovimo, da se ne zdi, eh, da obstajajo resni problemi eh, z finančnimi instrumenti oziroma da bi bili ti problemi večji kot v primeru posojil. Pogovarjali smo se tudi z revizorji pri pripravi te študije. In revizori so imeli različna mnenja glede vprašanja nadzora finančnih instrumentov, ali je nadzor nad finančnimi instrumenti strožji eh, kot pa nadzor nad posojili. Težko je torej priti do nekega jasnega zaključka, ampak vsekakor lahko rečem, da kljub temu, eh, da lahko ugotovimo, eh, da včasih prehaja do pretiranega namenjena sredstev za finančne instrumente, da imamo tudi določilo, da se bodo ta sredstva vrnila v proračun, če eh, ne bodo ustrezno uložena. Torej, težko je ugotoviti, eh, kaj se dejansko dogaja. Eh, težko je ugotoviti, ali so sredstva res namenjena končnim prejemnikom, ampak vsekakor ne morete reči, da nimamo nadzora nad temi sredstvi. No, naj dodam še sledeče. Nova uredba je veliko strožja, ko gre za nadzor in zagotavljanje informacij, torej mislim, da gre tukaj za korak v pravi smeri. Tako da mislim, da bomo na ta način lahko imeli jasno sliko o razlikah med posojili in pa finančnimi instrumenti. In to je eh, tudi eh, nekaj, eh, kar bo postalo veliko bolj jasno v novem programskem obdobju. No, to je pravzaprav standardna izjava Evropske komisije. Zdaj zadeve ne tečejo tako dobro, ampak v prihodnosti bo vse super. Na strani 44 imam še tehnični popravek, kajti v moji različici eh, en stavek ni zaključen, dobro bi bilo, eh, če bi nekje naredili piko. Kolegica Rebajova, Martina, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospa predsednica, imam samo nekaj vprašanj. Najprej bi vas rada vprašala, eh, če ste posodobili svoje vprašanje svoje podatke glede na eh, končno stanje eh, ob koncu leta 2014. Eh, potem govorite o tem, da je nadzorni sistem šibek, torej kaj bi morali izboljšati po vašem mnenju. Ali so podatki, ki jih prejemamo, zanesljivi ali ne. Vedno znova govorimo o istih zadevah, ampak zanimajo me šibkosti sistema. In potem vam želim zastaviti še vprašanje eh, v zvezi z potrebami prejemnikov, še prav posebej majhnih in srednje velikih podjetij. Tukaj govorimo predvsem o tej ciljni skupini. Eh, predvidevam, da ste eh, pripravili tudi to vrstno študijo, študijo o dejanskih potrebah, o problemih majhnih in srednje velikih podjetij v zvezi z finančnimi instrumenti, o izboljšavah, ki so potrebne ali lahko. Eh, posredujete nekaj konkretnih podatkov tudi v zvezi s tem. Glede na to, da se zdaj poznate šibkosti iz programskega obdobja 2007-2013, no vsaj upam, da je temu tako, me zanima, eh, kaj bi eh, svetovali za prihodnost. Glede na dognanje, kaj predlagate za novo obdobje 2014-2020 kje eh, bi lahko dosegli izboljšave. In še zadnje vprašanje. Zdi se, da bodo finančni instrumenti eh, vedno pomembnejši. To je eh, trend, ki se razvija v določeni smeri. In tudi sami ste dejali, da bodo finančni instrumenti postali pomembnejši. In zato me zanima, kdo bi naj uporabljal te finančne instrumente in na katerih področjih, da bi eh, dosegli dodano vrednost. In potem še vprašanje v povezavi s kohezijsko politiko. Ali menite, da bi bila uporaba finančnih instrumentov dobra tudi na drugih področjih, kot recimo na področju kmetijstva ali pa razvoja, in kateri bi eh, bili glavni izzivi na teh različnih področjih v primerjavi s kohezijsko politiko? Hvala lepa. Izvolite. Um, Najlepša hvala. Najprej se bom posvetila prvemu vprašanju. Zadnje poročilo Evropske komisije je bilo objavljeno eh, prejšnji teden ali pa um, v preteklih nekaj tednih in uh, z veseljem bomo seveda posodobili naše podatke in upoštevali to poročilo Evropske komisije, kar zadeva upravljanje. To je povezano s tem, da se spremljanje in nadzor bolj osredotočata na e, posojila. Zelo malo vemo o tem, e, kaj se zgodi e, na ravni končnega prejemnika in v primeru finančnih instrumentov so eh, to finančni posredniki, ne vemo, koliko delovnih mest je s tem ustvarjenih in tako naprej. Mogoče eh, to niso ravno najpomembnejša vprašanja v tem okviru, kaj ti finančni instrumenti za majhna in srednje velika podjetja naslavljajo tudi vrzel v dostopu eh, do finančnih sredstev in mogoče zadostuje, eh, da se ukvarjamo z to vrzeljo. Kljub temu pa je potrebno povdariti, da zelo malo vemo o tem, kaj se dogaja eh, na ravni ehm, končnega prejemnika. Potem pa dejanske potrebe majhnih in srednje velikih podjetij. To ni bil eh, del eh, študije, ki smo jo eh, pripravili, ampak vemo, da, predvsem, da imajo predvsem ta podjetja težave z dostopom do finančnih instrumentov. Tukaj gre za mikrofinančne institute. Um, in pa za tiste, ki so nezaposleni, ženske, ki imajo težave z dostopom do eh, finančnih sredstev, gre za nova podjetja. Vse to so skupine, ki eh, nimajo lahkega dostopa eh, do eh, finančnih sredstev zaradi stroškov. Eh, transakcij, transakcijski stroškov, ki so izjemno visoki. Ali pa zato, ker je za banke težko oceniti tveganje. Ampak ocena eh, tega eh, ni bila del te študije. No, in če pogledamo v prihodnost, mislim, da je veliko uh, načinov uh, za spopadanje z eh, obstoječimi pomankljivostmi, ki smo jih ugotovili v prejšnjem programskem obdobju. Nekatere uh, točke je še zmeraj težko tolmačiti in razumeti. Zakonodaja sedaj uh, razprostira čez veliko različnih uh, dokumentov in vprašanje posrednikov, finančnih posrednikov je še zmeraj zelo težko razumeti, težko je razumeti zahteve. Poleg tega pa je težko zagnati stvari v novem programskem obdobju. Težave, ki jih ni bilo ki, ki so se pojavljale v preteklosti, še zmeraj predstavljajo izziv, ampak zdaj imamo veliko več smernic za lažje spopadanje z njimi. In potem še zadnje vprašanje. Finančni instrumenti eh, so vedno pomembnejši in kje bi jih še lahko uporabljali, na katerih področjih. To je predvsej težko vprašanje. Eh, In eh, seveda je bila želja Evropske komisije, da se uporabljajo za vse eh, tematske cilje. Ampak glede na njihovo naravo so finančni instrumenti odvisni od eh, projektov, ki so donosni in ki prinašajo dovolj sredstev za povračilo začetnega posojila. in to je kriterij eh, za uporabo eh, finančnih instrumentov. Lahko bi uporabili finančne instrumente za gradnjo cest eh, v določenih državah, kjer je potrebno cestnino plačati, druge, kjer te cestnine ni, pa se finančni instrumenti ne morejo uporabljati. Pri e FRD um, tam se uspodbuja uporaba uh, finančnih instrumentov. Finančni instrumenti se niso uporabljali uh, do tolikšne mere v prejšnjem programskem obdobju, ampak uh, spodbuja se njihova uporaba v prihodnosti, vendar pa je težko uh, napovedovati, kako pomembni so finančni instrumenti na posameznih področjih. Uh, gre tudi za vprašanje obsega programa, za vprašanje kritične mase. Vse to so točke, ki bodo izjemno pomembne. V primeru majhnih skladov je zelo težko doseči kritično maso. Ja. Kolega Vogn je naslednji na vrsti. Hvala lepa. Gospa predsednica, rad bi eh, se vam zahvalil za vašo predstavitev. Zelo zanimiva je bila. Eh, podpiram nove finančne instrumente in upam, eh, da se bodo v večji meri uporabljali v prihodnosti. Imamo že kar nekaj dobrih primerov uporabe novih finančnih instrumentov. Pretekli teden sem bil pri odpravljanju odprtju novega projekta eh, na uh, univerzi v Sussexu in uh, to je bil projekt, ki uh, je bil financiran z pomočjo evropskih sredstev. Zelo dobro bi bilo, uh, če bi nam podali več podatkov o tem, zakaj ne uporabljajo vse države članice te finančne instrumente v takšni meri, kot bi jih lahko. Dejali ste, da je eh, več kot 50 eh, odstotkov eh, finančnih skladov še zmeraj v rokah agencij v državah članicah. Zakaj je temu tako, zakaj z temi sredstvi ne financiramo projektov? Hvaležen bi vam bil, če bi lahko podali več informacij o tem. Potem pa še vprašanje v zvezi z uporabo sredstev. In eh, tukaj gre eh, za eh, evropske eh, finančne interese. Eh, kadar eh, so sredstva na voljo, eh, se lahko uporabljajo eh, za izvedbo projektov. Ali imate kakšne podatke v zvezi z eh, stopno posojili za strani nacionalnih agencij? Uh, Najlepša hvala. zakaj eh, ne uporabljajo vse eh, države finančnih instrumentov. Veliko držav članic uporablja um, te finančne instrumente uh, v okviru nacionalne politike, recimo v Flandriji ali pa v Avstriji, pa tudi uh, v uh, Franciji. V Flandriji eh, ni uporabe sofinanciranih finančnih instrumentov, v Avstriji in v eh, Franciji je uporaba razmeroma omejena, ampak obe državi uporabljata veliko finančnih instrumentov eh, na nacionalni ravni. gre eh, za eh, cilje operacijskih programov. To je eden izmed eh, razlogov. Drugi razlog pa je obseg dodelitve sredstev. V Flandriji je obseg dodelitve precej majhen in potrebna je določena kritična masa. V Avstriji pa se program osredotoča na druge točke. V Franciji pa je šlo za administrativno vprašanje. In eh, zaradi tega je bilo težje vzpostaviti uporabo, uporabo eh, finančnih instrumentov kot eh, drugi. Veliko je razlogov, zakaj eh, pretok sredstev ni bil takšen, kot bi moral biti. Evropsko računsko sodišče je navedlo en razlog in sicer eh, gre za oceno potreb finančnih instrumentov. V novem okviru eh, bo to potrebno potrebno bo oceniti eh, vrzel eh, na področju ulaganja pred eh, uvedbo finančnih instrumentov, tako da ehm, bo že vnaprej znano, na kateri problem se želimo odzvati z uporabo finančnih instrumentov. Potem pa pretirano dodeljevanje sredstev zato da bi se uh, izognili avtomatični neodobritvi. To se dogaja v določenih regijah. Finančni instrumenti so bili vzpostavljeni v zelo težavnem obdobju in v določenih eh, regijah je bila absorpcija finančnih instrumentov boljša zaradi krize. Eh, sredstva se uporabljala kot odziv eh, na krizo. V uh, drugih državah pa so podjetja postala bolj previdna in so bila manj pripravljena vlagati in zaradi tega je bilo tudi zanimanje uh, za uh, finančne instrumente manjše. In to so faktori, ki so vplivali na trenutno situacijo. Kako se skladi uporabljajo? Uporabljajo se, oziroma kako se instrumenti uporabljajo. Eh, velike so razlike pred, med državami članicami, ponekod eh, se sredstva uporabljajo neposredno za zapolnitev finančne vrzeli, druge pa so kriteriji eh, razmeroma eh, ohlapni. In gre za uh, posojilna obdobja, ki uh, običajno ne bi bila odobrena na komercialni ravni. Tukaj je potrebno upoštevati tudi eh, zakonodajo na področju zagotavljanja državne pomoči. Gre tudi za uporabo, eh, za kapitalizacijo eh, skladov. Eh, določena, določeni skladi se uporabljajo v skladu z A, B posojili in to je povezano z določenimi stroški. Torej, veliko je različnih praks v različnih eh, državah eh, članicah. Najlepša hvala. Kolega Celar je naslednji na vrsti. Eh, Zelo sem hvaležen za študijo. Eh, načeloma ste potrdili to, eh, kar sem eh, predvideval že sam oziroma česa sem se bal. Z vidika regionalne politike si lahko ogledamo podatke za obdobje 2007 do 2013, potem pa sta tukaj še leti 2008 in 2009. To sta leti velike finančne krize, ko je prišlo do velikih finančnih težav v številnih državah članicah Evropske unije, no pravzaprav vseh in tudi bančni eh, sektor več ni bil na voljo kot eh, posojilodajalec. In ena izmed pobud takrat je bila, da bi uporabili sredstva iz eh, kohezijskega sklada in sicer za zaponitev vrzeli tam, ker bi bilo to potrebno. Predvsem je šlo za to, da bi namenili sredstva gospodarstvu, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so se znašla v finančnih kleščah eh, in eh, za finančnimi instrumenti, eh, bi jim najem zagotovili nove možnosti. No, v različnih državah so se tega lotili na različne načine. V Nemčiji je eh, vlada bila pripravljena nameniti več kot 100 milijonov evrov za občinske programe, eh, tako da so občine dobile sredstva za sanacijo stavb, eh, za energetsko sanacijo stavb in tako naprej. Potem je bila tukaj tudi okoljska nagrada za tiste, ki so se odrekli Eh, svojim starim avtomobilom, ti so dobili 2500 evrov za nakup novega avtomobila, to je pomagalo tudi avtomobilski industriji in tako naprej. Hkrati pa je v regionalni politiki potrebno ukrepiti tudi raziskovalni eh, sektor, inovativni sektor, tukaj so še prav posebej pomembna majhna in srednje velika podjetja ki bi lahko izgubila svojo svetovno konkurenčnost, to bi morala biti pravzaprav evropska dodana vrednost, eh, ampak eh, vprašanje goljufi pri tem ni bilo eh, dovolj osvetljeno. Kot se je izkazalo, je bilo obračunavanje takšno, da so se številni eh, prestrašili eh, izposoje eh, sredstev oziroma uporabe finančnih instrumentov. Majhna podjetja eh, z do 100 zaposlenimi nimajo administrativnih zmožnosti, eh, da eh, bi eh, se spopadla z vsemi eh, administrativnimi zahtevami. Torej, eh, ta sredstva so pristala tam, eh, kjer eh, so bili že na voljo dovolj veliki upravni organi. Drugače je uporaba eh, teh sredstev izjemno težavna. In seveda, se je zastavilo tudi vprašanje ponovne eh, pridobitve eh, sredstev oziroma eh, dobička, če so sredstva uspešno vložena in če z temi sredstvi ustavimo, ustvarimo dobiček, bi se naj potem ta sredstva, presežna sredstva vrnila nazaj v sistem financiranja ampak pri tem je potrebno ustrezno spoštovati eh, tudi pravila, kjer banke upravljajo takšen nadzor, eh, kot recimo investicijske banke v Nemčiji, je to seveda mogoče, sicer pa eh, majhne in srednje velika podjetja težko izpolnjujejo te zahteve. Eh, v obtoku je dovolj sredstev, uh, vsaj v nekaterih državah. Eh, pa eh, so se majhne in srednje velika podjetja odločila, da je dela za temi sredstvi enostavno preveč. Evropska centralna banka namenja eh, milijarde in milijarde sredstev, tako da eh, lahko ta majhne srednje podjetja, srednje velika podjetja enostavno odide na banko in pridobijo posojilo. Zakaj bi se ukvarjali z eh, vso to birokracijo? No in kako bi premaknili to posredništvo? v javni sektor, kdo bo sedaj skrbel za to, če to ne bodo banke, če to ne bodo uh, bančni inštituti. Obstaja pa tudi instrumenti, ki delujejo bolje od naših, kot eh, je bilo že povedano. Če združimo različne eh, finančne instrumente, recimo če nacionalne instrumente povečamo z evropskimi instrumenti, lahko ugotovimo, da so pravila povsem drugačna in eh, eh, zanimanje za te instrumente zaradi tega ni nič večje, kajti zatem je obseg birokracije še eh, večji. Gre za vprašanje uloženega dela in dejanskega dobička. In to ste spostavili tudi obe izvedenki. V prihodnosti se bomo morali zatem nekoliko podrobneje ukvarjati. Tako da eh, ne bodo sredstva sicer na voljo, ampak eh, ne bodo uporabljena. Predvsem, če bi lahko doprinesla k ustvarjanju novih delovnih mest, k zagotavljanju gospodarske rasti. In sedaj prehajam k zaključku. In zdaj sem spet pri proračunskem nadzoru. No, sredstva morajo biti. En, uporabljena, eh, ne pa, eh, da so dolgo na voljo, potem pa se jih uporabi v nasprotju eh, z na začetku zastavljenimi cilji. Ali lahko podate zelo kratek komentar, prosim? Um, yes, uh, kap... Ja, nekaj kratkih komentarjev z moje strani. Glede tega, kar ste omenili. kriza je resno vplivala ne le na razpoložljivost finančnih sredstev podjetij, ampak tudi na to, kako so podjetja dostopala do finančnih sredstev. Če si pogledate recimo te številke, ki jih komisija redno objavlja o dostopanju do financiranja, potem lahko vidite, da zelo veliko podjetij ni zaprosilo za sredstva, ker so menila, da bodo zavrnjena. Tako da se je recimo pokazalo, da imamo gospodarstvo, ki je že obupalo. Tako da kriza ne vpliva le na razpoložljivost sredstva, ampak tudi na samo voljo podjetij, da se prijavijo za ta sredstva. Potem drugo, to se nanaša na vprašanje glede birokracije zelo pogosto se pri izvajanju finančnih instrumentov zgodi, da se to pravi preko obstoječih bank, ki jih podjetja uporabljajo. Mala in srednja velika podjetja tako niso neposredno upletena v birokratske zadeve. Zaščitena so pred tem, če želite. In tu gre predvsem za to, da pravni organi urejajo birokratske zadeve, finančni posredniki tudi, ki morajo urediti dve vrsti računovodskih izkazov za to, da izpolnijo zahteve iz strukturnih skladov, pa tudi bančne zahteve po drugi strani. Ampak mislim, da tu ni nič tako zelo problematičnega glede tega, kar se dogaja na ravni posamičnih malih in srednje velikih podjetij ter birokracije za njih. Mislim, da gre bolj za upravno plat. Potem pa gre tudi za to vprašanje, da je treba uravnotežiti javne interese in potrebo po nadzoru. Ali lahko, prosim, zaključite? Lahko zaključite, imamo še tri točke na dnevnem redu, to me skrbi, oprostite. Dobro. Eh, Kolegica Jala Zener. Ja, hvala, zelo na hitro. Hvala lepa za to obrazložitev in študijo. Glede izvajanja teh finančnih instrumentov smo v krizni situaciji. Kot ste rekli, to prinaša vse te posledice in ko ocenjujemo, kaj se dogaja, ali tu pri tej oceni recimo razmišljate o tem, kako bi lahko bolje uporabili subvencije in ne posojila za podjetje. Ali nekatera podjetja na nekaterih področjih raje premejo subvencije ali nepovratna sredstva in druga mogoče posojila. Ne vem, kakšno je vaše mnenje o tem. In drugič, tu imamo tudi te finančne posrednike in tu imamo veliko raznolikosti glede rabe teh finančnih posrednikov ali ste vi pri tej študiji ocenili, kateri instrumenti so najbolj primerni in prilagojeni takšni rabi pri skladih? Ste imeli kakšno poskusno obdobje te rabe? Torej imamo te finančne posrednike vseh vrst in potem imamo uporabnike in ti posredniki naj bi se ukvarjali s vsemi uporabniki, včasih je tole banka spet drugič imamo druge finančne instrumente, včasih si pomagajo. Tu imamo veliko raznolikosti pri teh finančnih instrumentih. Včasih si instrumenti medsebojno pomagajo po državi. Veliko razhajam. Na strani 90 imamo vprašanje glede prispevkov boljšim rezultatom kohezijske politike in zato me zanima, zakaj gre. Tu je velika razlika, kaj ne. Kaj te Tu imamo tudi vprašanja za upravne organe. Ali se vam je zdel odgovor samoumeven? kaj bodo pa rekli? Ja, seveda bodo rekli, da je bolje imeti finančne instrumente, kot pa kaj drugega, ker so neposredno povezani s tem. Ampak ali to lahko primerjate s tistimi, ki so doslej upravljali te sklade? Zdi se, da odgovor jasen, zdi se, da je lažje ocenjevati dodeljevanje nepovratnih sredstev, kot drugo, ali pa je lažje urejati finančne instrumente, ne vem. Tu ni veliko razhajanj. Zdi se, da imamo tu preveč dimenzij na nek način. Pri preostalem delu študije vidimo, da je lažje delati s subvencijami, kot pa s finančnimi instrumenti. Hvala. Um, Hvala lepa. Zelo malo raziskav smo imeli o primerjavi nepovratnih sredstev in posojil in kaj naj bi bilo boljše. Pri drugih študijah smo to preučevali in to ni nekaj, kar bi res znatno preučili. Ampak nedavno sem bila vključena v organizacijo seminarja z upravnimi organi In nekaj se je pokazalo in različni akteri so se strinjali glede tega in to se mi je zdel zanimiv izsledek. In sicer smo slišali ta predlog, da bi dobro podjetje raje imelo posojilo, ki zajame 80 odstotkov naložbenih potreb, kot pa če imamo nepovratna sredstva, ki zajamejo le 20 odstotkov potreb. Potem še nekaj, kar je deloma povezano s tem. In lahko ponovno rečem, da so se vsi strinjali glede tega dobro poslujoča podjetja, bi raje imela posojilo kot nepovratna sredstva, kajti tam je manj birokracije, če se nekdo, če nekdo zaprosi za posojilo, kot pa se prijavi za nepovratna sredstva. No, zdi se, da tu ni veliko raziskave, tu nekoliko ugibam, ampak Tu vidimo tudi jasno voljo med upravnimi organi, da bi skušali uporabiti finančne instrumente, zato da bi lahko spodbudili to kulturo dodeljevanja subvencij in nepovratnih sredstev. In recimo, kaj tu lahko vidimo v Litvi, se mi zdi, tam smo videli dober primer tega. Tam sedaj vidimo, kako je z razvojem zasebnega sektorja kjer prihaja do posojanja v zasebnem sektorju na podlagi intervencij v okviru kohezijske politike. Potem spraševali so o tem, kateri finančni instrument je boljši. Je objektivno gledano, ne gre za to, da je en instrument boljši kot drugi. Mogoče so nekateri bolj ustrezni za določene vidike. Veliko majhnih podjetij se raje odloča za posojila, ker to ne vpliva na lasništvo podjetja tako da oklevajo glede lasniškega kapitala, ker se morajo odreči nadzoru, ampak to je pogosto boljše, ta lasniški kapital zlasti, če imamo določena podjetja, ki prihajajo iz univerz in potrebujejo veliko denarja in veliko naložb, zato da bi imeli lahko večje dobičke. Hvala, oprostite, moram vas prekiniti, rada bi dala besedo gospedutki iz Evropske komisije, prosim. Zelo nakratko, hvala lepa. Ponovila bom to, kar smo prebrali v poročilu. Večina izsledkov izhaja iz obdobja med leti 2013 pri novem programskem obdobju smo rešili večino vprašanj, poleg tega imamo tudi obsežen vodič za upravne organe. Imamo tudi orodje, tehnične pomoči, da bi razvili upravne zmogljivosti kajti kot smo slišali, je tudi to ključno vprašanje, da lahko vsi akteri zgradijo svoje zmogljivosti in se učijo z delom. S tem smo končali obravnavo te točke na dnevnem redu. Hvala za to zelo zanimivo študijo. Um, zelo mi je žal, malo brutalno bo, moram nastopiti, ker drugače sploh ne bomo prišli skozi dnevnim redom. In Naslednja točka je um, torej potovanje v Hamburg in v Berlin. Veseli me, da je kolegica Ajala Sender, Kiniči, kolega Novakov, Vali in Morgan, da bodo sodelovali um, pri tem obisku. V Berlinu bomo 3. 3. novembra, najprej se bomo um, srečali z odborom za evropska vprašanja in govorili o razrešnici, potem bomo govorili o lastnih sredstvih, o um, ugotavljanju in računjanju teh eh, lastnih sredstev in sicer bo ta pogovor v Ministrstvu za finance in potem o goljofijah v zvezi z DDV-jem. Uh, Med kosilom bomo govorili o nacionalnih izjavah z državnim sekretarjem, špano, sekretarjem Španom, ki se že, se, se že zelo veseli tega eh, pogovora. Potem popovdan se bomo ukvarjali s posebnim poročilom 11 skozi 2013 in sicer o obračunu bruto družbenega proizvoda, ki so temelj izračuna lastnih sredstev. Potem bomo obiskali projekte v Berlinu in sicer OP 2007 do 2013 in sicer si bomo ogledali tehnološki park Atlashof in tam bomo potem cel popovdan, potem pa se bomo odpeljali v Šverin in se bomo tam sestali in se ukvarjali s programom Mecklenburg-Vorpommern. In sicer od uh, eh, 2013-2014 naprej uh, je bil izražen pridržek za ta projekt in si bomo gledali zakaj. Potem pa bomo potovali v Hamburg in tam uh, bomo prav tako se ukvarjali z lastnimi sredstvi v, v pristanišču. In Če smo v Hamburgu, se bomo tam ukvarjali tudi z implementacijo lastnih sredstev. Uh, in na koncu bo še tiskovna konferenca, ki bo zaokrožila ta obisk. Mislim, da bo to pomemben obisk, eh, kajti redko se posvečamo lastnim sredstvom. In generalni direktorat eh, za regionalna vprašanja, eh, torej eh, gospod Fajc je tu eh, in veselilo bi me, če bi tudi on kaj povedal o tem obisku als Sohn. Danke sehr. Voilà. Generalni direktorat za zaposlovanje se je odločil, da bomo um, sodelovali pri vašem obisku. Ta obisk je zelo pomemben. V vseh zvezdnih uh, eh, državah se bomo ukvarjali predvsem tudi s podporami strukturnih skladov um, torej želimo sodelovati pred, predvsem pri tem delu programa. Soočamo se z različnimi problemi, ki se jim bomo lahko posvetili in upamo, da bomo dobili tudi podporo z vašim obiskom, naprimer v Berlinu, kjer gre za upravo um, Evropskega socialnega sklada, ki je zelo razdrobljena. In, uh, Eh, lahko bi tudi vi povdarili, da je pomembna večja koncentracija. To bi nam pomagalo. Drugih, eh, na drugih področjih pa gre bolj za tehnične zadeve. Ne bom sedaj, sedaj spuščal to, kaj ti nimamo več časa, ampak tudi v avtobusu imamo še dovolj časa za to. Gre pa deloma za zelo tehnična vprašanja v okviru eh, statističnih vzorcev v Hamburgu ali tudi v deželi Mecklenburg-Pommern, kjer gre za eh, učitelje in kako se obračunava njihova plača. Pri tem je prišlo do določenih težav. 2014 smo mislili, da smo to rešili, ampak potem je to pristalo v tej varnostni rezervi, ne vemo zakaj. Na vsak način pa je to pojav, ki ga lahko razložimo, kajti ne gre samo za neke upravičence, ki želijo goljufati s tem denarjem, temveč gre tudi za sistemske napake, za državne napake, napake na ravni države. In če si ogledamo naprimer to deželo, kjer je prišlo eh, do um, te zadeve z učitelji in so potem rekli, sedaj bomo um, morali pogledati v um, um, šolskih knjigah, kdo so bili ti učitelji, potem je to prav gotovo nesrečna zgodba. Ampak upam, da um, nam bo uspelo prepričati tudi predstavnike Zvezdne države, da je to treba rešiti. Gospod Fajc, prosim vas za gradivo. Um, torej, mi se želimo temeljito pripraviti, ne bojimo se tehničnih podrobnosti in če gremo na tak obisk, potem uh, želimo videti, zakaj gre, da nas drugi ne bodo varali. Um, torej, hvala za vašo podporo in veselimo se, da sodelujete, da boste sodelovali z nami. Ali želi kdo iz odbora še kaj povedati v zvezi s tem, če ne, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki. Eh, osmo točko bomo priložili, kaj ti poročevalke danes ni. In tudi dokumenta še ni predložila, tako da bomo lahko točko 8 priložili. Poročevalka mi je posredovala nekaj pripomb in me prosila, da vam jih posredujem. In sicer opozarja na to, da gre za ponarejene tobačne izdelke in za, goljuf, eh, za tihotapljanje in s tem zgubimo, zgubim, zgubimo 10 milijard eh, evrov davkov. Ne vem, eh, odkud prihaja ta hrup v dvorani. 10 milijard davkov izgubljamo. Protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki eh, KSZU je v, ča, v fazi replifikacije. Ta protokol predvideva celo vrsto ukrepov, da bi se borili proti tihotapljanju tobačnih izdelkov in sicer s skrbnim ravnanjem, due diligence, učinkovitimi eh, licencami z um, track and trace, sledenjem in uh, s pravili o pranju denarja. Ta protokol je mednarodni sporazum in edina eh, Multi, edini multilateralni regulatorni okvir na tem področju in zato bi bilo pomembno, da se ratificira ta protokol. Ob protokolu imamo v EU tudi direktivo o tobačnih izdelkih, ki prav tako predvideva postopek sledenja za tobačne izdelke. Torej, morali bi se okvarjati s tem, ali prihaja do prekrivan ali do dopolnjevan. EU ima še nadaljne, nadaljne štiri sporazume s štirimi eh, tobačnimi proizvajalci, eh, Big Four, Filipom Morisom bo ta sporazum potekal letos in eh, sedaj se razpravlja o tem, ali naj podaljšamo ta sporazum ali ne. In o tem bi tudi še veljalo razpravljati. V osnutku mnenja, ki je na voljo, predlaga poročevalka, da teh sporazumov ne obnovimo z velikimi štirimi proizvajalci. Če bo 9. julija 2016 eh, se iztekel ta sporazum in bo implementacija protokola se začela 2017, se postavlja vprašanje, vprašanje kaj bomo storili s to pravno praznino v mestnem času. In poročevalka sprašuje komisijo, kdaj bomo prejeli oceno o teh eh, tobačnih sporazumih. Gospa Stas je postavila to vprašanje tudi podpredsednici komisije, potem nadaljne vprašanje se glasti, kaj je dodana vrednost, če bi obnovili ta tobačni sporazum in seveda zadnje stanje pogajan in kakšna časovnica je predvidena za sporazume o tobačnih izdelkih. Vidim, da je tu predstavnik ULAFA. Ali želi kdo od kolegov ali kolegic postaviti kako vprašanje? Bart Dennis. Dank u, voorzitter. Ik heb niet direct een vraag aan... aan... Hvala, predsednica. Tu sem na mesto gospe Javor. Mislim, da je to odlično izhodišče za razpravo. To, kar je sestavila kolegica je zelo dobro. Pri 19. stavku gre za preglednost, gre za vlogo domačne industrije, gre za dejavnosti nadzora, okvirni sporozum, protokol. Ampak mogoče bi morali še kaj dodati, mogoče bom uložil predlog spremembe. Tu gre tudi za posredništvo glede praks Evropske komisije v okviru tobačne industrije in direktorat za zdravje še ni podal svojega mnenja, mislim, da moramo upoštevati to izjavo posrednice in komisarka Georgijeva je rekla, da naj bi imeli poročilo o ceni še pred Božičem. Tu imamo štiri tobačne dogovore zaenkrat in mislim, da moramo to omeniti tudi v mnenju tudi odbora Libe. Hvala. Denis, zelo na kratko. Povedali ste to, kar sem želel povedati sam. Mislim, da je to dobro urejeno. Najprej imamo prvo analizo komisije, preden se zauzame dokončno stališče. Ampak mislim, da smo to že jasno rekli. Komisija bo sprejela resolucijo, ta bo jasna in pregledna, ampak tu vidimo vseeno, da prihaja do zelo velikih zamud. In če sem povsem iskren, moramo najprej obravnavati vse to zdržavam, ampak ti razlogi me niso prepričali. Tu moramo biti zelo odločni na tem področju. In mislim, da moramo strajati pri tem tudi pri mnenju. Zadnja kolegica Jala Senda. Um, ja, hvala lepa. Najprej bi obžalovala to, da gospe Makovej ni z nami danes kaj ti še vedno ne vemo, kakšno je mnenje njene skupine. Kot ste rekli, ne vemo, kakšno je njeno mnenje, kakšno je mnenje njene skupine. Ja. Ne vemo, kako je s tem. No, mislim, da jaz osebno jemljem svojo vlogo zelo resno. Ne gre za nič, kar bi vplivalo na to pri tobačni industriji moramo delati zelo poglobljeno. Da ne bomo odboru Libe priložili nekaj, kar ni tako pomembno. Imamo komisarko Georgijevo, naš odbor, mislim, da smo se vsi pogovarjali o tem in to se mi zdi pomembno, da skušamo to sprejeti odboru. Libe, da bi videli, če bo tako pri vseh štirih sporazumih. Sicer pa je komisarka rekla, da bomo pred koncem trimestra imeli poročilo. Tako, želela sem vas le upozoriti na to. Po eni strani imamo vprašanja, ki se pojavljajo, imamo protokol Svetovne zdravstvene organizacije za boj proti tobaku, potem zato, da bi odpravili nezakon trgovino s tobačnimi izdelki. Po drugi strani pa imamo tudi ta sporazum, ki smo ga omenjali in to je spet nekaj drugega. In da bi to skušali sprejeti na tak način, ne vem. Libe nas kot običajno ne bo poslušal, mislim, da je bolje, da smo resni in da odgovorimo na zastavljena vprašanja. Treba obravnavati zastavljena vprašanja poglobljeno in sicer, ko bomo obravnavali poročilo s komisarko Georgijevo. Sicer bomo še enkrat zgledali prav smešno in to me res moti. Hvala. Torej, meni se zdi, da je dobro, da obravnavamo eh, tri inštrumente skupaj. Ne vem, zakaj ne bi bilo to smešno. Sedaj pa dobi besedico, besedo predstavnica ULAFA. Ja, vielen Dank, äh, Frau Hvala, gospa predsednica želim zauzeti stališče do osnutka mnenja gospi Makovej. E, sedaj pa bom nadaljevala v angliščini, zato ker sem to pripravila v angliščini in je to potem lažje. Uh, Pozdravljamo podporo odbora za to, da bi ratificirali ta protokol. Strinjamo se tudi s tem, da je protokol znaten prispevek k mednarodnim trudom, da bi odpravili vse oblike nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki. To je najpomembnejši večstranski instrument za boj proti tihotapljanju. Potem ste to omenjali tudi to, da je komisija predlagala dva sklepa, s tem bi pooblastila Evropsko unijo, da ratificira te protokole na mednarodni ravni, ampak tu imamo le en protokol, In eno ratifikacijo imamo na mednarodnem prizorišču, zaradi notranjih pristojnosti Evropske unije moramo predlagati dva različna sklepa po oblastilu. Z vašim odborom smo se posvetovali le o sklepu, ki se nanaša na zadeve področju pravosodja in notranjih zadev. To je stari tretji stebr. Drugi sklep pa je prav tako pomemben, oba pa moramo preučiti skupaj. Sedaj sodelujemo z luksemburškim predsedstvom, da bi imeli potrditev sveta pred koncem leta. Naj rečem, da to ni lahka naloga, pa kar res se trudimo s predsedstvom in z delegacijami. No, omenjali ste oceno. Ta naj bi bila objavljena pred koncem leta. Tudi glede sporazuma PMI, glede drugih sporazumov. To smo slišali danes na sestanku s podpredsednico Georgijevo in lahko le potrdim, da je to trajalo nekoliko dlje, ker so nas prosili naj zelo podrobno preverimo izkušnje držav članic pri tem sporazumu. In to je veljavno zato, ker so države pogodbenice pri PMI sporazumih, tako da bomo njihova stališča vključili v ceno. Tako kot je to rekla podpredsednica Georgijeva. In upamo, da bo to na voljo pred koncem leta. Zato mislim, da bi bilo dobro, ali pa bi povabili odbor naj počaka s končnim mnenjem o tem, kakšno je vaše stališče, ali naj se ta sporozum obnovi ali ne, počakajte na to, da bo cena na voljo. Potem bi lahko pokomentirala še nekaj, ne vem, če imamo dovolj časa, gledam na uro. Rekli ste, da je odnos med tremi različnimi instrumenti vprašljiv. To bi lahko pokomentirala, to lahko veliko povem, lahko podam tehnične komentarje, to lahko storim, ampak to je v vaših rokah, gospa predsednica. Ali lahko to pokomentiram? Lahko, hvala. Res sem zelo hvaležna. Upam, da nam bodo tolmači dali še 5 do 10 minut. Ja, 5 minut potrebujem, res. Nekaj tehničnega bi povedala o sklepih poročevalke. Pri novi direktivi o tobačnih izdelkih in pri STFI protokolu, ki se nanaša na proizvajalce tobaka, je se to nesmiselno, kar je napisala poročevalka. Res je, imamo nov redbeni okvir, to moramo poštevati, imamo protokol in TPD in oba instrumenta vsebujeta pravile o spremljanju, tako kot pri tobačnem sporazumu. Ampak, po našem mnenju, moramo to upoštevati še dva pomembna elementa, ko preučujemo odnose med trimi različnimi instrumenti. Najprej nekaj, kar smo že slišali, najprej imamo čas, ki je pomemben. Tako pri odkrivanju in spremljanju je to treba poštevati tako pri protokolu in direktivi, ampak to velja le pet let potem, ko to začne veljati. To pomeni, da je za direktivo to maj 2019. Direktiva je začela veljati maja 2014, torej 20. maja 2019 bo to začelo veljati. Potem imamo tudi direktorja direktorata za zdravje, da se ukvarja z državami, zato da bi oblikovali delegirane akte, da bi lahko izvajali določbe, ki se naše na odkrivanje in spremljanje iz direktive. Ampak rok pa je maj 2019. Pri protokolu pa še ne vemo, kateri datum bo to, ker moramo šteti pet let potem, ko bo protokol začel veljati. Potem potrebujemo 40 ratifikacij, da bi protokol začel veljati in doslej jih imamo deset. In zato se res trudimo v Evropske uniji, da bi uredili ratifikacijo takoj, ko se bo dalo. Tudi z državami, ker gre za mešani sporazum. Ne gre le za ratifikacijo Evropske unije, imamo tudi ratifikacijo vseh držav članic. Torej, ne vemo niti to, in to je sicer zelo pozitivno in to bi radi imeli, če bo FCTC protokol začel veljati prihodnje leto, potem bodo določbe o odkrivanju in sledenju tega protokola veljale le od leta 2021, torej pet let pozneje. Tako je s časom, kot sem rekla, že to je zelo ambiciozno pri protokolu FCTC, ampak še nekaj moramo upoštevati, še nekaj drugega. In to je področje uporabe sistema odkrivanja in sledenja prezličnih instrumentov. Gre za zapleteno vprašanje, pa bom skušala poenostaviti. Glede protokola, je to idealno gledano najboljša rešitev, ker je globalna, je večstranska globalna rešitev pri takšnem instrumentu. Pozdravljamo vse ratifikacije, zato da bi to začelo veljati. Ampak, seveda, potrebujemo kritično maso držav, ki bi ratificirale in izvedle protokol. To je bistvenega pomena. In zato, da bi res vplivali na nezakoni trg tobaka Evropske unije in to je bistvenega pomena, da ta kritična masa obsega tiste države, kjer je veliko porekla tih otapljanja s cigaretami v EU. Tako da moramo vključiti te ključne države, vira in tudi tranzitne države. In če si zaenkrat pogledamo deset držav, ki so to ratificirale, nimamo še teh ključnih držav, virov tih otapljanja. Potrebujemo jih, sicer imamo lep švicarski sir, ki pa ima zelo velike luknje in velike vrzeli. In zato je podpredsednika Georgijeva prosila nas in druge službe komisije naj se trudimo za to, da bi res podbujali k svetovni ratifikaciji vsake priložnosti, ko se srečamo z odbori, se trudimo po najboljših močeh, da bi prepričali vse države. Ampak še enkrat, potrebujemo kritično maso ključnih držav, vira in tranzita. Če si pogledamo direktivo o tobačnih izdelkih, ko bo ta začela veljati, bodo določbe odkrivanja in sledenju zelo pomembne v Evropski uniji ko gre za cigarete, ki naj bi se prodale v Evropski uniji, prišle pa naj bi iz tretjih držav. Tu gre za to, da bi reševali teh otapljanje na notranjem trgu. To je meni na notranji trg Evropske unije, ker nimamo jurisdikcije onkraj Evropske unije. Po drugi strani, če si pogledamo tobačni sporazum, pa tu obstaja ta možnost, ki je tudi dejstvo, to je le dejstvo. Ne presojamo tem, ampak tu pravim, zakaj gre. To je ponujena možnost, da bi to sledili na globalni ravni, da bi sledili tem izdelkom, ki se pretihotapi Evropsko unijo in kot si vemo, je prav tem težava in žal to ni možno z direktivo o tobačnih izdelkih. Lahko podam tudi primer. Imamo cigarete, ki se proizvedejo na Balkanu za lokalni trg ali za druge države na vzhodu Evropske unije. Tega ne sledimo po direktive o tobačnih izdelkih, to ni možno. Lahko pa temu sledimo, če veljajo tobačni sporazumi. To so te točke, to so dejstva, ki sem jih želela omejiti, zato da bi lahko razmislili o tem in mislim, da boste slišali več informacij oziroma jih boste videli pri oceni. In tu bi povabila odbor naj počaka s končnim stališčem, dokler ne bo ta ocena res na voljo. Hvala. Ja, viel, vielen Dank, Frau, Frau Hoffmann. Hvala, gospa Hoffmann. No, um, ti sporazumi so bili pomemben menik. Um, ne bi bili danes tako daleč brez teh sporazumov. Zato moramo pošteno obravnavati vprašanje podaljšanja teh sporazumov. In mislim, da moramo seveda. Da um, tudi sprejeti pravilne, um, pravilno časovnico. Ampak, ko bo ta ocena na voljo, bomo o tem razpravljali. Jaz bom januarja zunaj parlamenta eh, organizirala prireditev z eh, velikimi štirimi in tudi z eh, lobiji, eh, torej, ki eh, se odestvojo proti eh, kajenju in um, potem bomo videli, uh, kakšen je bil dosedanji rezultat eh, teh sporazumov z velikimi štirimi. In takrat bomo videli, kje smo in kako lahko nadaljujemo. Hvala vsem, eh, s tem prekinjamo sejo. Toliko imam uh, papirja, tudi da ne najdem dnevnega reda. Torej, naslednja seja bo v Strasburu. 7. december je, oziroma 14. december je rok za uložitev predlogov sprememb eh, k temu mnenju. Ines, prosim. Ja, she, well, ja v angliščini. Što mače lahko dide? To raise the question on, the, on this meeting in, on Monday, because it's uh, in principle at the same time as we have